je, vais de, je demande à la presse, aux photographes. Aux... Lepo prosim predstavnike tiska, fotografe, kamermane, če lahko zapustijo dvorano, da bomo lahko začeli z zaslišanjem. Si. Bon après-midi, kolegi. Torej, lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi. Lep pozdrav, gospa Želeva. In dobrodošli v Evropskem parlamentu parlamentu. Vsi poznamo namen tega zasedanja, gre namreč za zaslišanje gospe Željeve, z namenom oceniti njeno primernost za funkcijo komisarke odgovorne za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno upravljanje. To je portfelj, ki ji ga je namenil predsednik Barozo. Naj spomnim, da v skladu z smernicami za potreditev komisije in v skladu s prilogo 17 poslovnika parlament komisarje ocenjuje na podlagi splošne usposobljenosti, evropske zavezanosti in osebne neodvisnosti. Evropski parlament prav tako oceni njihovo poznavanje portfelja in pa sposobnost komuniciranja. Pred današnjim preslišanjem je kandidatka za komisarko prav tako podala pisne odgovore na vprašalnik. Ti odgovori so bili razdeljeni in so tudi v vašem gradivu. Preden začnemo z delom, naj vas eh, na kratko samo spomnim na način poteka današnjega zaslišanja. Začeli bomo z kratkimi izjavami v imenu političnih skupin o prioritetah na področju humanitarne pomoči in kriznega upravljanja. Potem bo kandidatka za komisarko podalo, podala uvodno izjavo, ki naj ne presega desetih minut potem pa bo temu sledilo 2 uri in 45 minut približno vprašanj in sicer strani predstavnikov vseh političnih skupin. Razprava bo potekala po naslednjem ključu 45 sekund za vsako vprašanje, minuto 45 za odgovor kandidatke za komisarko, 30 sekund za dodatno vprašanje in 30 sekund za dodatni odgovor. Naj vas spomnim, da je čas za govor poslancev striktno omejen na 45 sekund. E, več, bolj ko bodo kratka vaša vprašanja, več časa bo ostalo za odgovor kandidatke za komisarko in za dopolnilna vprašanja. Ta dopolnilna vprašanja morajo biti vsebinsko povezana z odgovorom kandidatke za komisarko in ne smete v teh dodatnih vprašanjih izpostavljati novih vprašanj. Kot e, predsednica odbora in predsedojoča zasedanja, si pridržujem pravico, da ne dovolimo vprašanj, ki ne izpolnjujejo teh kriterijev. Imamo tudi potem še dve, eh, krajši, dva krajša kroga razprave po sistemu pritegnitve pozornosti in sicer na, temo, na teme, ki so jih eh, opredelili koordinatorji. Vsak poslanec oziroma poslanka bo imel 15 do 20 sekund za vprašanje in prav tako bom potem povabila kandidatko za komisarko, da poda kratek odgovor. Naj vas spomnim, da bo prioriteta dana ponopravnim članom in pa nadomestnim članom odbora za razvoj. Prav tako smo predvideli še dodaten eh, krok, v katerem bo kandidatka za komisarko lahko odgovorila na določena vprašanja poslancov in poslank, ki morda niso bila eh, ustrezno odgovorjena v prvem krogu in na katera so upozorili predstavniki ključnih skupin. Prav tako naj vas spomnim, da smo povabili tudi odbor za okolje in pa odbor za zvanje politiko k sodelovanju na tem zaslišanju. Na koncu zaslišanja bom povabilo, povabila komisarko za kratko izjavo. Razprava bo tolmačena v vse jezike, zato lahko vsi govorite v svojem jeziku. Prosimo pa vas, da upoštevate dejstvo, da se vaši prispevki tolmačijo in zato vas prosimo, da niste v njih prekomerno hitri. Naj vas tudi spomnim na to, da se razprava neposredno emitira preko spleta. Eh, video in audio posnetki bodo prav tako na voljo na spletni strani parlamenta. Prav tako bo na voljo najkrajšem možnem času magnetogram današnjega zasedanja. S tem lahko začnemo z našim zaslišanjem in sicer najprej z izjavami v imenu političnih skupin. Gospod Filip Kačmarek v imenu skupine EPP, beseda je vaša. Merci beaucoup. Eh, dam pa en sekund na zavod. Hvala lepa. Par sekund vsakemu dam, da date na si namestite slušalke, ker bom govoril po polsko. Gospa komisarka, gospa predsednica, spoštovane dame in gospodje, Lisbonska pogodba prvič formalno humanitarno pomoč prepoznava v zakonodaji Evropske unije kot enega od elementov znanja politike. In prvič v zgodovini Evropske unije imamo komisarja, katerega ključna naloga je humanitarna pomoč. Ustanovitev tega portfelja je jasen signal da Evropska unija resno jemlje vprašanje humanitarne pomoči in stavi tudi na krepitev lastne vloge na tem področju na mednarodni sceni. To je korak v pravo smer in kot Evropska ljudska stranka na, smo eh, veseli, da bo to vlogo vsebinsko pokrivala gospa kandidatka za komisarko. Evropska unija kot največja donatorka humanitarne pomoči na svetu, mora paziti na doslednost, kohezivnost in dopolnilnost svojih eh, dejavnosti na tem področju. Prav tako pa se mora zavedati vse večjega izziva, s katerim se sooča mednarodna humanitarna politika. In to so res težki izzivi, s čimer smo se soočili tudi v zadnjem letu. Eden največjih izzivov je neutralno in učinkovito zagotavljanje humanitarne pomoči. In na tem področju nismo ravno najbolj optimistični. Predsedujoča prekinja, gospod Kačmarek, vaš čas je potekel, besedo ima gospod Berman. Organizational... Gospa Željeva, eh, vsi skupaj se soočamo z veliko zmedo na tem področju, zdaj se delijo portfelji na preveč evropskih komisarjev. Eh, razvoj se zdi, da je na ravni gospe Ešten, Evropski razvojni sklad v, pri gospodu Pibaksu, vi pa se boste ukvarjali z nekaterimi ostanki, vključno z humanitarno pomočjo, ki je predvsem namenjena državnemu razvoju. To so tri kabineti in to je recept za notranje spore in za pomankanje doslednosti na zven. Namesto, da bi imeli močno, enotno vlogo Evropske unije pri zmanjševanju eh, revščine, se zdi, da gospod Baroza še naprej spodbuja delitve. Menimo, da bi morali ta področja združiti eh, v portfelj enega samega komisarja. Vsi vemo, da to mora biti v proračunu EU, vendar eh, Baroza to pri portfeljih ne upošteva. Ne pričakujemo od vas, da boste to zmedo rešili, ampak kako boste zagotovili, da financiranje za humanitarno pomoč ne bo eh, šlo v nič z evropsko pomočjo za gozdne požare in kako boste zagotovili, da bo humanitarna pomoč potem povezana tudi z nadaljno razvojno pomočjo. Ampak preden začnemo z razpravo, gospa Željeva, bi vas prosil, če lahko obrazložite, zakaj kot eh, evropska poslanka niste omenili, da ste tudi direktorica svoje lastne konzultantske eh, firme v svoji izjavi o finančnih interesih v letu 2008 in 2009. Hvala lepa. Besedo ima gospod Görens v imenu Alde. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naloga, ki jo prevzema prihodnja komisarka za humanitarno pomoč, bo pomembna in težka naloga. Pomembna zato, ker predstavlja odziv na nujne razmere, težka zato, ker mora biti odgovor hiter in nepristranski. glede na to, da mora biti odziv, kot rečeno, nepristranski, je treba veriti, da Evropska unija prevzema tako vojaške kot humanitarne naloge in pomembno je, da humanitarna naloga ne moti drugih dimenzij evropskega dela. Običajno je humanitarna pomoč, odgovor na nek neuspeh. Ampak pomembno je, da so dobro usklajene naloge eh, sanacije, pomoči in potem eh, tudi obnove. Zato je pomembno, da še kako znate delovati v ekipi, da ste sposobni timskega dela in eh, zato me vsakor zanima, kako si to zamišljate v sedanji sestavi komisije. Hvala lepa. Besedo ima gospa Keller. Hvala lepa. Naj izpostavim nekaj zadev, ki so pomembne za našo skupino zelenih. Velik del katastrof, s katerimi se boste vi ukvarjali, so posledica strukturnih eh, težav, za katere lahko vsaj deloma krivimo tudi Evropsko komisijo. In to je potrebno upoštevati. Treba je upoštevati te strukturne vzroke katastrof in ki povzročajo tudi vse večje potrebe po humanitarni pomoči, naprimer na podlagi podnebnih sprememb. Prav tako so vedno bolj zamegljene meje med humanitarnimi akcijami in pa vojaškimi akcijami. Bolgarija, katere zunanja ministrica eh, ste, še ni sprejela uradne strategije za razvojno pomoč ni edina država v Evropski uniji, ki ne izpolnjuje te svoje naloge. Bolgarija je edina evropska država, ki ne sodeluje v schemah eh, za izboljšanje institucionalne usposobljenosti Evropske unije. Prav tako ste nedavno razpravljali o referendumu, s katerim naj bi odpravili televizijske dnevnike v turškem jeziku. Za Financial Times Nemčija pa ste dali tudi, podali tudi nekaj razlogov, zakaj uh, upada interes za to. In zanima me, ali menite, da ste bili dovolj jasni, transparentni, eh, kot bi morali biti, in ali menite, da ste bili tako jasni in transparentni, kot bi lahko bili. Hvala. Besedo ima gospod eh, Zadil v imenu ECR. Minuta in pol. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu nove poslanske skupine v Evropskem parlamentu samo tri kratka vprašanja. Najprej naše priprave na. Naša pripravljenost na nesreče, mislim, da moramo poskrbeti za ustrezna skladišča, za takojšno pomoč povsod po svetu, bolje se moramo odzvati na krize in eh, to bo vaša odgovornost. Pripraviti se moramo tudi na krizo na področju prehrane. Vemo, da se bo to zgodilo v Afriki, v Etiopiji in potrebujemo skladišča in zato potrebujemo veliko več sredstev, kot smo jih imeli do sedaj. Spet je to vaša odgovornost in na zadnje se moramo osredotočiti tudi na določene nevladne organizacije. Všeč so mi nevladne organizacije, zauzimam se za nevladni sektor, mislim, da opravljajo odlično delo, vendar pa vse humanitarne organizacije si ne zaslužijo enake obravnave. In zaradi tega moramo najti način, da bomo razlikovali med posameznimi nevladnimi organizacijami in se odločili, s katerimi je vredno sodelovati. Poleg tega ne smemo sodelovati s tistimi, ki 75 odstotkov oziroma 80 odstotkov sredstev, ki jim jih namenimo, eh, porabijo za lasno administracijo. Hvala lepa. Hvala lepa, madam Zimmer. Hvala lepa, besedo ima gospa Zimmer v imenu skupine GUE. Gospa Želeva pozdravljamo združitev humanitarne pomoči in odziva na nesreče. Potrebno je bolje izkoristiti usposobljenost Evropske unije. Našo poslansko skupino predvsem zanima, v kolikšni meri se želite zauzemati tudi za zagotovitev zadostnih sredstev za to področje. Običajno slišimo le nejasne obljube držav članic, kar zadeva dodelitev sredstev, potem pa sredstev ni dovolj. Želimo izvedeti tudi, v kolikšni meri bo v vašem portfelju področje preprečevanja eh, nesreč In kako nameravate pomagati državam v razvoju, revnim državam v boju proti podnebnim spremembam? Zagotoviti je potrebno ustrezne instrumente Evropske unije, predvsem Evropske investicijske banke. Na ta način bi lahko prispevali k temu, da bi bila humanitarna pomoč tem državam dejansko na voljo, da bi jo lahko izkoristile. Recimo v primeru tsunamija pred nekaj leti pomoč ni bila zadostna. Govornica je prekinila. Predsedujoča je prekinila govornico. Besedo ima gospod Sinclair v imenu skupine AFD. E Minuto in pol.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 V veliko čast mi je, da sem danes tukaj kot kandidatka za komisarko. Z sprejetjem Lizbonske pogodbe je Evropska unija stopila v novo obdobje. Ponujajo se nam velike priložnosti, ki lahko evropskim inštitucijam omogočijo, da bi Evropsko unijo približale evropskim državljanom in ukrepilo vlogo Evrope kot eh, globalnega akterja. Vedno sem verjela v močno in združeno Evropo, ki se zauzema za vrednote, kot, so, kot sta dostojanstvo in pa solidarnost. V veliko čast mi je, da bo moja odgovornost, da zastopam evropsko solidarnost in evropske vrednote tako znotraj Evropske unije, kakor tudi izven meja Evropske unije. Dvakrat sem bila izvoljena za poslanko Evropskega parlamenta in zato vem, kako zelo pomemben je dialog s parlamentom. Parlament je vedno bil učinkovit, hiter in vedno je bil v veliko pomoč. Želim nadaljevati z tem plodnim sodelovanjem, pri čemer bom gradila na dosežkih mojih predhodnikov Eme Bonino, Pola Nilsona, Luja Mišela, Karla de Guhta in Stavrasa Dimasa. To sodelovanje bo izjemno pomembno, kajti srečujemo se z dvojnim izzivom namreč podnebnih eh, sprememb in pa gospodarske krize. Konflikti in naravne nesreče ne spoštujejo menja, meja. Trenutno imamo 42 milijonov razseljenih oseb povsod po svetu. Podnebne spremembe oziroma nesreče povezane s podnebnimi spremembami so se v zadnjem desetletju potrojile. V Evropi je naravnih katastrof prav tako vedno več. Naše davkoplačevalce te naravne katastrofe stanejo 15 milijard evrov na leto. Najbolj prizadete pa so države v razvoju in tam so najbolj prizadete nerljive skupine, kot recimo ženske, otroci in revni ljudje. Zaradi tega mora Evropska unija poskrbeti za ustrezno usposobljenost za odgovor na naravne katastrofe. V času gospodarske krize moramo zagotoviti, da bomo kar najboljše izrabili vire, ki so nam na, voj, na voljo. In to bo tudi temelj moje politike, namreč koordinacija. V mojem portfelju se združujejo viri in pa strokovno znanje komisije in pa držav članic in sicer na področju humanitarne pomoči in civilne zaščite. To je obravnavalo že Brnjevo poročilo v leto 2006. Predstavlja dobro osnovo za izboljšanje učinkovitosti odziva Evropske unije na nenadne nesreče in na naravne katastrofe. Na mednarodni ravni bom sodelovala z številnimi partnerji, med drugim z Združenimi narodi, še prav posebej z OECHA z svetovnim programom za prehrano, UNHCR, UNICEF-om in z številnimi regionalnimi organizacijami in državami. Spoštovani poslanci, Evropsko soglasje za humanitarno pomoč daje Evropski uniji priložnost, da razvije močno in dobro koordinirano politiko. Želim graditi na tej politiki in zaradi tega, me ne bo strah podati jasnih sporočil v glavnih mestih in na kriznih območjih. Zaradi tega bom tesno sodelovala z visoko predstavnico in podpredsednico Catherine Ashton. Dovolite mi, da predstavim nekaj prioritet na področju, za katerega bom odgovorna. Zauzemala se bom za okrepitev mednarodne humanitarne pomoči. Predvsem se bom zadzemala za to, da bi izkoreninili brutalne vojaške metode in pa usmerjene napade na civiliste. Poleg tega se bom zauzemala tudi za dostop do ljudi, ki so v stiski, samo denarna sredstva še zdaleč niso dovolj, da bi res lahko zagotovili pomoč moramo humanitarnim delavcem omogočiti, da bodo lahko tudi ustrezno upravljali svoje delo. Vlade pogosto zanikajo obstoj humanitarnih stisk znotraj svojih meja in zaradi tega bi rada spomnila na izgon humanitarnih delavcev iz recimo Darfurja, Šrilanke in Eritreje. Nadaljna prioriteta bo jasna ločitev humanitarnih dejavnosti in vojaških dejavnosti. Vedno pogosteje vojaški strategiji razvijajo tudi strategijo za to, da bi pridobili prebivalstvo na svojo stran. Zaradi tega je razvodenena vloga humanitarne pomoči in povečuje se nevarnost napadov na humanitarne delavce. Zaradi tega bi rada zagotovila večjo varnost humanitarnih delavcev. 122 jih je bilo ubitih leta 2008. Žrtev je bilo torej več kot med uh, modrimi čeladami Združenih narodov. Zaradi tega bi rada zagotovila ustrezno spoštovanje za humanitarne delavce, ki so za svoje delo plačali najvišjo ceno. Afganistan, Gaza, Šrilanka, Darfur, Somalija, Čad ali pa Demokratična republika Kongo. To je le nekaj primerov za probleme, ki sem jih pravkar izpostavila. Ti problemi so izjemno zapleteni in ena izmed mojih glavnih nalog bo, da se z njimi soočim. Zaradi tega se zahvaljujem za vaše pobude in predloge in sicer že vnaprej. Poskrbiti moramo za upanje na boljšo prihodnost. To je pomemben element potem, ko je premagana najhujša kriza. Potrebno je poskrbeti tudi za prehod, za razvoj za pomoč, ki bo vodila v upanje. Moja prednost bo, da razvijem dobro usklajen evropski pristop. Pri tem bom tesno sodelovala z baronico Ashton in komisarjem Pibalksom. Deputati, što se odnasja do gražnjskega zaščita? Viš... Spoštovane poslanke in poslanci, kar zadeva civilno zaščito, Moram reči, da tukaj vidim pomembno dodano vrednost pri evropski razsežnosti. Pomembno je, boljša, da se boljše pripravimo, da je boljša tudi koordinacija. Vsaka država je sama odgovorna za svojo civilno zaščito, ampak če imamo podatke o številu eh, šotorov, gasilskih eh, letal in tako naprej in tako dalje, eh, ki jih imajo države na voljo, potem bomo mnogo bolj učinkovito lahko zagotarjali pomoč drug drugemu. V tem vidim smisel in v tem vidim tudi smisel nove solidarnostne klauzule. In tukaj vidim realnost evropskega duha. Posledično moramo sodelovati z gospod Malmstrom in skupaj z njo posodobiti humanitarni mehanizem civilne zaščite in zagotoviti, da v njem sodelujejo vsi zainteresirani. Imamo operativni center, operativni štab, ki je sposoben v kriznih razmerah operativno usklajevati pomoč evropskim državljanom in tudi prebivalcem izza meja Evropske unije. To bo globalen pristop, pristop, ki bo zajemal celoten cikl od preventive do obnove. No in ne nazadnje, po dolgih oziroma široko zastavljenih posvetovanjih bom vsekakor predlagala tudi Evropski prostovoljni korpus na področju civilne zaščite v okviru določil Evropske pogodbe, Evropske, eh, Lizbonske pogodbe, uprostite. Na koncu naj se še zahvalim Evropskemu parlamentu, ki je vedno podpiral sposobnost Evrope za odzivanje na krize. Sveda je zato potreben zadosten proračun in eh, vedno ste od komisije v tem kontekstu zahtevali večjo stopnjo usposobljenosti in večjo eh, stopnjo zavezanosti. Vsekakor pa menim, da je današnji dan prvi korak v smeri plodnega sodelovanja. Veselim se sodelovanja z vami in z državami članicami EU v skupnih prizadevanjih za zagotovitev tega, da bo ta novi portfelj predstavljal dejansko izboljšavo. Pomoč, ki jo ponujamo, je več kot zgolj materialna pomoč, temveč mora dati ljudem tudi upanje, upanje za boljšo varnejšo, plodnejšo prihodnost. Hvala lepa. Tako, zdaj prehajamo na petminutno prosto razpravo na temo problemi deficita humanitarne pomoči in pa tudi lotili se bomo vprašanja med uh, nujno pomočjo po nesrečah in pa razvojno pomočjo. Gospod Gerera, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi prosil kandidatko, da predstavi svoj načrt programov za obnovo. Predsednica je prekinila govorca. Gospa Kreto. Zanimajo me odnosi z posameznimi regionalnimi organizacijami in pa z Združenimi narodi v primerih naravnih katastrof in nesreč. Kakšna bo vaša uloga? Gospod Svensson. Tak så mycket. Najlepša hvala, gospa predsednica. Imamo skupine, kot recimo Rome, ki eh, potrebujejo humanitarno pomoč in sicer tudi izven meja Evropske unije. Kako menite, da bi lahko poskrbeli za koordinacijo te pomoči? Besedo ima gospod Lambsdorff. Hvala lepa, gospa predsednica sem predsedujoči delovne skupine za odnose z Združenimi narodi, zato me zanima, gospa Želeva, kako si predstavljate sodelovanje z visokim komisarjetom za begunce in pa eh, z uradom za otroke. Gospod Fisa Sajala. To je zadnje vprašanje, ki ga lahko še sprememo. Zanima me, kakšna je razlika med mednarodnim sodelovanjem na področju humanitarne pomoči in pa razvojnim sodelovanjem, za katerega je odgovoren gospod Pibalks. Gospa Željeva, beseda je vaša za tri minute. Thank you very much. So I would like to start. To... Uh, Najlepša hvala. Humanitarna pomoč je res zelo pomembna in z to temo bi se rada ukvarjala v okviru novega portfelja. Ne vidim velikih problemov zaradi razdelitve na razvojno pomoč in pa humanitarno pomoč. Sedaj imamo torej dva portfelja. V preteklosti smo imeli zelo dobre primere in zelo dobre prakse v primeru držav AKP. In takrat sta ta dva portfelja bila ločena. Sedaj pa konkretnim vprašanjem, ki so mi bila zastavljena. Najprej programi za obnovo, kot veste, imam v svojem portfelju tudi proračun za pomoč. Gre za tretji steber, ker gre za preprečevanje naravnih nesreč in želimo okrepiti povezavo med eh, pomočjo, pomočjo za obnovo in pa razvojno pomočjo. Seveda se moramo zavedati tudi da obstaja velika razlika med razvojno pomočjo in pa humanitarno pomočjo. Humanitarna pomoč je namenjena reševanju človeških življenj in to je zelo pomembno. Razvojna politika pa vključuje tudi kasnejšo obnovo in zaradi tega potrebuje tudi vključitev državnih akterjev na kraju samem. Rada bi torej okrepila sodelovanje z državami v stiski, z lokalnimi vladami, vendar pa je to predvsem naloga mojega kolega gospoda Pibalksa. Regionalne organizacije in pa Združeni narodi ter sodelovanje z njimi. Mislim, da je velika prednost, da imam sedaj v svojem portfelju tudi mednarodno sodelovanje kaj ti to pomeni, okrepljeno sodelovanje z Združenimi narodi, predvsem z vsemi mednarodnimi organizacijami Združenih narodov, ki delajo na področju humanitarne pomoči. Tukaj gre za OCHA, pa tudi za pomoč beguncem in notranje razseljenim ljudem. Potem predsednica je prekinila kandidatko. Tudi vi morate spoštovati čas, ki vam je na voljo. Tako, zdaj pa prehajamo na prvi krok vprašanja in odgovorov. Na vas spomnim na strukturo. Vprašanje 45 eh, sekund, odgovor minuto in pol. Potem pa dopolnilno vprašanje 30 sekund, ki mu sledi 30 sekundno. 30 sekundni uh, odgovor. Uh, začel bo gospod Gemečel. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobar dan, gospa Žileva. Ne gre zgolj za finančna sredstva, predvsem na področju, za katerega ste odgovorni vi. Gre tudi za načrtovanje, za proaktivnost v, oziroma za Afriko ima komisija dober načrt, kako boste izvajali ta načrt, kako boste proaktivni, kako boste sodelovali s parlamentom, tako da boste zagotovili, da se ne bomo zgolj odzivali na nesreče, ampak da bomo na nje tudi vnaprej pripravljeni. Ja, Gospa Želeva, beseda je vaša. I would be very concrete in telling you that uh, um Lahko vam zelo konkretno povem, da sem pripravljena na dialog z parlamentom in posem se strinjam z vami, da moramo biti proaktivni in da ne smemo čakati, da se nesreče zgodijo. Kot veste, imamo mehanizem takošnega odziva na nesreče in sicer ta pomoč sledi glede na izvedene analize. Tukaj gre tako za civilno zaščito, kakor tudi humanitarno pomoč. In obe področji sta sedaj združeni v enem portfelju, tako bomo lahko zagotovili boljšo koordinacijo na kraju samem z strokovnjaki na terenu. Poleg tega pa bomo lahko zagotovili tudi enotno oceno potreb za kritične situacije na terenu. Ne gre torej zgolj za finančne sredstva, kot ste sami dejali, gre za okrepljeno sodelovanje na vseh ravneh. Potrebujemo še čas za dopolnilno vprašanje. Gospod Mičer, hvala lepa, gospa predsednica. Lahko torej sklepam, da boste predstavili načrte, proaktivne načrte v parlamentu, tako da bomo vključeni tudi v preventivne dejavnosti, ne zgolj v odzivne nasreče. Gospa Želeva. Uh, Dobro je imeti možnost za razvoj morebitnih scenarijev, ne pa da se zgolj odzivamo na že obstoječe krize. In to je mogoče v okviru naših zelo profesionalnih služb v komisiji. Recimo generalna direkcija Eko lahko že vnaprej pripravi oceno pozabljenih kriz. To nam daje možnost, da lahko boljše načrtujemo, da lahko razvijemo boljše programe in da se lahko boljše vnaprej pripravimo. Pri tem pa je potrebno izkoristiti vsa sredstva, ki so nam na voljo. Povedati moram, da imamo sedaj res boljše možnosti kot v preteklosti. Na voljo nam je več tehničnih instrumentov, pa tudi več tehnične pomoči. Seveda pa bomo razvijali tudi možne scenarije za prihodnost. Kašman bo stavila parol Gospod Cashman, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Želeva. Kot veste, smo slišali govorice, pa tudi nasprotne govorice, vendar pa se mi ukvarjamo zgolj z dejstvi. Ne bom vam zastavljal dopolnilnega vprašanja, vendar pa me zanima sledeče. Podpisali ste izjavo o finančnih interesih in zanima me, ali ste kaj izpustili, ali želite kaj povedati temu odboru, ali ste imeli kakšne podjetniške interese, ki jih v tej izjavi niste navedli. Gospa Želeva, najlepša hvala. Gospod Cashman, za to vprašanje in naj kar na začetku povem, da tudi, da se tudi sama ne odzivam na govorice v medijih povezane z mojim zasebnim življenjem. Mislim, da Danes tukaj razpravljamo o zelo pomembni temi humanitarne pomoči in pa odziva na naravne nesreče. Gre tudi za pogovor o tem, kako razviti boljšo vizijo za prihodnost in kako pomagati ljudem, kako preprečiti trpljenje ljudi, kako jim olajšati to trpljenje. Ampak, ker sem danes tukaj in ker ne želim ničesar skrivati, bi vam rada zagotovila, da že od leta 2007 delam v javnosti, da sem aktivna v javnem življenju in da sem v svoji izjavi zapisala vse, kar sem morala zapisati in naj povem le naslednje. Vse obtožbe zopr mojega moža in mene so povsem neutemeljene in mislim, da se lahko zdaj osredotočimo na temo te predstavitve. Dopolnilno vprašanje? Ne. La parole est à monsieur Görens. Beseda ima gospod Görens. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Moje vprašanje zadeva sposobnost Evropske unije na odzivanje na razmere, ki zahtevajo posredovanje v okviru vašega portfelja te kapacitete so v rokah držav članic, kajte Evropska unija kot takšna jih nima. In zanima me, ali je sposobnost odzivanja na konflikte, na naravne katastrofe, eh, še posebej z logističnega vidika, zadostna. In zanima me, kako se namerate odzvati na morebitno, na morebitno primankljaj te sposobnosti. Gospod Željeva, beseda je vaša. E sicer mm, in no case is enough. So we are, uh, Nikoli ni dovolj pomoči, smo v zelo težavnem obdobju, v obdobju gospodarske krize, finančne krize, poleg tega pa se moramo resno odzvati tudi na podnebne spremembe, ki povzročajo tudi naravne nesreče in katastrofe. V odgovoru bi vam rada povedala naslednje. Sedaj, ko sta civilna zaščita in humanitarna pomoč prvič v okviru enega portfelja, vam lahko zagotovim, da bom storila vse, kar je v moji moči, da bi Evropsko unijo bolje pripravila na odziv na morebitne nesreče. Tukaj gre za usposabljanje, za priprave in tako naprej. Želim izkoristiti vse možnosti, ki mi jih ponuja ta portfelj in pozvati tudi države članice, da bodo bolj aktivne v lasnih pripravah, pa tudi v prispevku na evropski ravni. Izkoristimo lahko tudi instrument za znižanje tveganja za naravne katastrofe in nesreče, okrepiti moramo našo usposobljenost in se boljše pripraviti. Dopolnilno vprašanje, gospod Görens. Ja, dopolnilno vprašanje zadeva porazdelitev bremen med državami članicami. Ali nameravate države članice pozvati k temu, da naj znotraj določenega manevrskega prostora, prilagodijo svojo, eh, svoje izdatke za to področje. Ali namreč nameravate državam članicam naložiti na določen odstotek svojega BDP-ja namenijo ravno sposobnostim za odzivanje na takšne katastrofe? Uh, odziv na katastrofe je seveda v prvi vrsti odgovornost držav članic. Sedaj pa imamo tudi program iz Stokholma, ki nam naroča, da se moramo bolje pripraviti tudi na evropski ravni. Pokazati moramo solidarnost in ukrepiti našo usposobljenost. Ogledati se je potrebno pilotne projekte, oprostite, ampak držati se morate časa, ki vam je na voljo. Gospa Sargentini. You, Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Želeva. Dejali ste, da ste javna oseba in zaradi tega nimate zasebnega finančnega življenja. Tudi vaši partnerji ne morejo imeti zasebnega finančnega življenja. Več kolegov je že zastavilo vaš, eh, je že zastavilo isto vprašanje, zakaj niste zapisali vašega finančnega interesa v Global Consult v letih 2008-2009, ko ste še bili menedžerka in lasnica tega podjetja. Madam Želeva. Uh, Gospa Želeva, hvala lepa, da ste mi ponovno zastavili to vprašanje. Na izjavim, da sem prijavila vse kar je bilo potrebno prijaviti. Gre za finančne inštitucije v Bolgariji in lahko vam pokažem dosje, ki sem ga pripravila z uradnimi dokumenti, tako v bolgarščini kot angliščini. Pričakovala sem namreč to vprašanje. Do tega vprašanja je prišlo zaradi pisma mojemu bolgarskemu kolegu Antoniju Prvaneju in pa Evropski komisiji. V Bolgariji imamo inštitucije, tudi finančne inštitucije, in te inštitucije so preverile vse. Torej, moja izjava o finančnih interesih in moja izjava o navskrižju interesov je bila pregledana tudi strani parlamenta. Tudi vi imate odbore, kot recimo vaš odbor, ki je sprejel odločitev, da je vse v redu in da je vse popolno v skladu z zakoni v Bolgariji. Najlepša hvala še enkrat za to vprašanje. Lahko si ogledate dosije z uradnimi dokumenti, če želite, vendar pa res ne želim ničesar razkrivati. To podjetje pa takrat ni delovalo in to lahko vidite v poročili finančnih inštitucij v mojem lastnem kraju. Dopolnilno vprašanje je, ja, gospa predsednica, če ste predvidevali, da vam bo to vprašanje zastavljeno, potem bi bilo veliko lažje, če bi v desetih minutah, ki ste jih porabili, kaj povedali o tem. Moje vprašanje pa je, ali ste prodali podjetje Global Consult in uh, za koliko ste ga prodali in če ste ga prodali, zakaj tega niste zapisali v svojih izjavi o finančnih interesih. Eh, eh, to podjetje je seveda prijavljeno kot podjetje. ki pa ni zagotavljalo dela in ki tudi ni bilo aktivno in ni delovalo na trgu. To si lahko gledate tudi sami? To je zelo pomembno vprašanje. Zaradi tega bi nam rada odgovorila v maternem jeziku. Vendar pa nažalost vam je zmanjkalo časa. Potem vam bomo dali več časa, da boste lahko odgovorili v maternem jeziku. Lahko odgovorim na vprašanje? Ja. Bih искала да отговоря а, на въпрос. А... Torej, če odgovorim na to vprašanje, kaj ti zastavili ste mi vprašanje, zdaj že drugič, gre torej za naslednje. Gre za obtožbe, ki so popolnoma neutemeljene, za obtožbe, ki jih je podala moja kolegica Antonija Parvanova, europoslanka, ki je poslala pismo Evropski komisiji. Rada bi vam pokazala vse uradne dokumente, ki zadevajo to vprašanje in če želite, vam lahko te dokumente predam. In to lahko storimo, ne da bi tratili več časa tukaj v tej razpravi in eh, se ukvarjali z podrobnostmi, ki tratijo naš tako dragocen čas. V moji domovini, v moji državi imamo državne ustanove, ki izvajajo finančni nadzor in eh, vse eh, vrste finančnega nadzora, ravno z namenom zagotavljanja preglednosti in transparentnosti. In zato vas pozivam, da nadaljujemo z razpravo danes tu, ampak z razpravo, ki se bo ukvarjala o samem bistvu in vsebini mojega portfelja. Lahko pa vam zagotovim, da ni tukaj nič drugega, kot je že jasno razvidno iz uradnih dokumentov, ki so tudi objavljeni strani bolgarskih eh, pristojnih organov. Kdorkoli želi več informacij s tem v zvezi, lahko prije do mene, da mu to pokažem, lahko odidete v Bolgarijo, v mesto, v katerem delam in eh, prebivam, eh, lahko stopite v stik z pristojnimi organi, lahko tudi sopiste v stik eh, z mojim soprogom in se o zadevi pozanimate in boste ugotovili, da tukaj ni nič nezakonitega in nič, kar bi veljalo skrivati. Mislim pa, da se moramo zdaj osredotočiti na humanitarno pomoč, kajti veliko ljudi je, ki trpi in ki izgublja življenja po svetu, medtem ko mi tratimo svoj čas z neotemeljenimi obtožbami. In še enkrat naj povem, da v mojem delu in moje dejavnosti ni nič nezakonitega, prav tako ne v delu in dejavnosti mojega soproga. In kar zadeva mene ali mojega soproga, so vse stvari jasne in transparentne. Ne vem, kaj je tisto, kar vam povzroča toliko težav. Eh, in kaj je spodbudilo toliko vprašanj s tem v zvezi, ampak še enkrat naj povem, da se mi zdi, da to ni bistvo naše današnje razprave. Torej nadaljujemo z vprašanji odgovori. Besedo ima gospod eh, Zahradil, skupina ECR. You, uh... Najlepša hvala, gospod predsednica. V svoji prvi izjavi sem se že dotaknil problema krize prehrane. Zanima me, kakšna je vaša strategija za prepričitev naslednje krize na tem področju. Ali se zauzemate za liberalizacijo trga ali pa za novo politiko na področju zagotavljanja pomoči? Najlepša hvala, gospa Želeva. Hvala lepa za to vprašanje. Kot dobro veste, skušamo slediti dejavnostim na mednarodni ravni in konvenciji za spremembo načrtov na področju prehrane in tudi sama bom aktivno sodelovala v tej razpravi. Na operacijski ravni pa skušamo razviti nove metode in tudi nove načine za izboljšanje učinkovitosti in koherentnosti na terenu. Naj omenim le nekaj primerov. Naprimer, skušamo biti inovativni, skušamo najti nove možnosti, razviti nova urodja. Pri tem ne gre zgolj za zagotavljanje hrane, ampak tudi finančnih sredstev za hrano. Na ta način želimo uspodbujati lokalne proizvajalce, lokalne kmetovalce. Torej, mislim, da bi lahko bili bolj inovativni. Uporabljali bi lahko različne metode in različna orodja pri zagotavljanju pomoči na področju prehrane in pri preprečevanju kriz na tem področju. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Jaz pa imam vprašanje in sicer postopkovno vprašanje. Ne smo pri dopolnilnem vprašanju. Potem pa ima besedo gospod Cimer. Postopkovno vprašanje, pravi gospod Vajgl. Sledimo razpravi, v kateri je potrebna nekoliko večja preglednost. Omenjeno je bilo ime gospe Pervanove, poslanke tega parlamenta. Ona naj bi sprožila obtožbe o katerih govorimo in ki se nanašajo na integriteto gospe Želeve. Mislim, da bi bilo primerno, če bi vprašali gospod Prvanovo, poslanko Evropskega parlamenta, da poda izjavo. Mislim, da je to zelo dobra pobuda in izkoristila bom svojo pristojnost kot predsednica tega odbora in vam dala besedo za izjavo. Ali je gospa tukaj? Hvala lepa. Imam besedo. Chair, my name was Hvala, gospod predsedujoča. Glede na to, da je, bil, je bilo omenjeno moje ime, če da sem jaz tiste, ki je obvestila komisijo, naj povem, da sem dobila vprašanje oziroma prošnjo za to, da podam določene podatke. To, kar pravi gospa Željeva, ne drži. Če se pogledate uradni profil ki ga je posredovala temu odboru, komisiji in eh, temu parlamentu, tu piše v njenem uradnem življenjepisu, da je bila od leta 2001 do 2003 povezana s tem podjetjem in potem od leta 2004 do, oziroma 2006 do 2007. To pa ni skladno z resnico kajti gospa Željeva je bila direktorica podjetja od 14. junija 2006 do 9. aprila 2009. Bolgarska zakonodaja določa, da v takšnem primeru to predstavlja neskladnost z zakonodajo in poslanka ali europoslanka ne bi mogla in ne bi smela biti na tem položaju. To podjetje je bilo prav tako prodano, čeprav ni bilo dejansko prodano, temveč je bilo samo preimenovano in lastnica 60 odstotkov delnic je še vedno gospa Željeva. To so uradni podatki, ki smo jih dobili, ki, ki so jih preanalizirali tudi pravniki in tudi dnevnik Financial Times danes je te podatke analiziral in jih tudi objavil. Tako da nisem jaz tista, ki kažem s prstom, nisem jaz tista, ki je storila kaj narobe. To informacijo sem posredovala komisiji zgolj v preprečitev morabitnih eh, dodatnih težav. Hvala lepa, gospa Parvanova. Mikrofon za predsednico, lepo prosim. Beseda je vaša, gospa Željeva, da se odzovete na povedano. Zdi se mi, da je zelo pomembno to, kar smo slišali, kajte če sem vas eh, prav razumela, tukaj ni govora o govoricah, temveč o uradnih dokumentih, ki kažejo, na to, da podatki v vaši izjavi niso skladni z bolgarsko zakonodajo. To smo slišali zdaj, tako da gospa Željeva beseda je vaša. Imate toliko časa, kot ga je porabila gospa Parvanova. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Niti gospa Parvanova, niti jaz sama eh, nisva pravnici in zato poudarjam in ustrajam na naslednjem. S seboj imam mapo za vsem ustreznim gradivom. To gradivo je v skladu z bolgarsko zakonodajo in izpolnjuje pogoje zakonodaje. In upam, da bomo v tem odboru zdaj nadaljevali z razpravo o problemih, ki so nam skupni. Svoje sodelovce bom prosila, da vam razdelijo te dokumente in to je tudi vse, kar lahko povem. Lahko povem, da je ta družba, družba, ki je bila omenjena večkrat, družba, ki ne posluje več in to že kar nekaj časa in v skladu za bolgarsko zakonodajo je bilo to tudi ustrezno prijavljeno in to lahko tudi dokažem. Imam dokumente, ki to kažejo, tako da ne mislim, da je res nujno te stvari ponavljati eh, vedno znova. Ne vem, kakšna je sicer praksa tukaj v vašem odboru, ne vem, ali se eh, tudi tu podajajo takšne izjave, vendar pa bi vas prosila, če se lahko držimo tega, kar pravijo dokumenti. In dokumenti so tu. Če je, bi prišlo do kakršnekoli kršitve zakonodaje, bi bolgarske oblasti to tudi ugotovile in to tudi javno izpostavile. Zagotavljam vam torej, da so finančni nadzorni organi eh, v naši državi svoje delo opravili, sodišča in drugi državni eh, organi so svoje delo ustrezno opravili, eh, funkcionirajo in so potrdili tudi verodostojnost teh dokumentov. Med drugim naj tudi povem, da je enako stvoril tudi odbor bolgarskega parlamenta pristojen za enako področje kot vaš odbor. Zdi pa se mi, da smo se tukaj konec koncev sestali zato, da vam predstavim svoje znanje in sposobnosti na področju humanitarne pomoči. Ampak še enkrat naj povdarim, da je tudi bolgarski pristojni odbor ugotovil, da interesnega konflikta v tem primeru ni. Dobro, hvala lepa predlagam, da poprosimo pristojne službe komisije, da nam posredujejo izjavo o finančnih interesih gospe Željeve in vse podporne dokumente, tako da lahko tudi mi to preučimo. Gospa predsednica, tudi jaz imam proceduralno vprašanje. Naloga revizorja je, da je revizor in eh, ne, da je nek eh, lovski pes. Gospa Željeva je podala svoj, svojo izjavo in uh, mislim, da je zdaj čas, da tudi preverimo njeno usposobljenost za to, da prevzame funkcijo komisarke za humanitarno pomoč. In če je karkoli, kar bo danes tukaj dejala, eh, takšnega, da se bo izkazalo za neresnično, lahko to tudi izpostavimo v svojem eh, pismu o priporočilu za imenovanje. Mislim, da je takšen postopek, ki smo ga zdaj obrali, napačen. In mislim tudi, da ni primerno zdaj začeti z zadavljanjem dokumentov, kopij dokumentov, če je kakršenkoli problem s tem, kar je dejala kandidatka za komisarko, bomo to že ustrezno obravnavali. Mislim, da ni potrebe, da o tem razpravljamo zdaj in tu. Hvala. c'est elle est pas là. Mad... Non. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'audition de Tako. Zdaj prehajamo tudi na vprašanja pridruženih odborov. Pardon. Pardon. Pardon. Bon. Bon. Bon. You have a point of order? Proceduralno tudi vi? Ja, glede poslovnika. Tukaj zdaj delijo dokumente v nemščini in bolgarščini. Ti dokumenti niso prevedeni in te dokumente delijo samo nekaterim poslancem in to se mi zdi nezaslišano, da dobivamo takole na zaslišanju neke dokumente, ki niso prevedeni in da zadeva ne poteka tako kot običajno. Prosim, če to prepoveste in da te dokumente zberejo nazaj. je vedno rezon a cette demande et je... Ja, mislim, da moram kar podpreti to, kar je bilo rečeno in prosim, če lahko razdaljene dokumente tudi zopet zberete. Besedo ima gospa Gabi Cimer. Vračamo se na postopek vprašanja in odgovorov. Gospa Cimer, 45 sekund, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, celo vrsto vprašanj bi imela uh, vsebinske narave, kar zadeva njeno funkcijo, ki naj bi jo prevzela. Vendar pa moram sama zase tudi ugotoviti, da žal ne moram tega ločiti. Vprašanje transparentnosti, preglednosti je pomembno. Tudi možnosti odločanja za naš eh, odbor je pomembna in zdi se mi, da je zadeva nekoliko v nevarnosti in zato se odpovedujem svojemu vprašanju in menim, da je najprej treba rešiti zadeve, ki so tukaj zdaj izpostavljene, tudi v interesu gospe Željeve in predlagam, da prekinemo z vsem skupaj, dokler ne bo zavladalo normalno ozračje, v katerem lahko opravimo normalno zaslišanje. Bon, euh, il me semble que No, zdi se mi, da se vse čas vračamo k ta istemu vprašanju. In morda bi res morali koordinatori zdaj to vprašanje rešiti. E, mi pa se lotimo tehničnih vprašanj. Gospod Cimer, ste želeli zastaviti tehnično oziroma strokovno vprašanje? Ja, gledajte, potrebujemo neko ozračje, v katerem se lahko dobro vsebinsko pogovarjamo. Vsebinsko me zanima od prihodnje komisarke, kako namerava rešiti dejstvo, da podnebne spremembe povzročajo vse bolj pogoste naravne katastrofe in kaj je tudi s preventivo ali vsaj zmanjševanje posledic, ki je v njenem portfelju, eh, kako namerava rešiti to reševati in ali si predstavlja morda tudi posebno proračunsko postavko za financiranje takšnih ukrepov. Gospa Želeva, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa Cimer, za to vprašanje. Naj povem, da se spominjam dobrega sodelovanja z vami v odboru za socialne zadeve tekom mojega mandata kot eh, evropska poslanka. Naj povem, da vprašanje, ki ga zastavljate, vsekakor je zelo, zelo pomembno vprašanje. Prej v svojih uvodnih pripombah ste omenili tudi sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, namreč da bi lahko skupaj z EIB-em razvijali nove inštrumente za preprečevanje posledic podnebnih sprememb. Kot veste, je zaenkrat to zelo, zelo težavno. Eh, bi pa to lahko storili tako, da spremenimo finančne inštrumente na tem področju in to bo ena od naših pomembnih nalog in moram reči, da se zelo zanašam na to, da bo tudi parlament podporil to vrstne pobude in da bomo v sodelovanju z vami lahko identificirali nove možnosti eh, skupaj z državnečanicami, ampak tudi skupaj z drugimi institucijami, kot naprimer Evropsko investicijsko banko, da bomo lahko neposredno eh, prispevali v naš proračun, ki je namenjen humanitarni pomoči. Ampak zaenkrat je to možno le v omejenem obsegu, kar vem, da veste, lahko pa preučimo tudi druge možnosti, vključno tudi z spremembo pravne podlage, ki bo omogočila hitrejše postopanje v tej smeri. Gospa Nicole Sinclair je že v dvorani, ne? Potem v tem primeru predajam besedo pridruženemu odboru, odboru za okolje, ki ga zastopa gospod Skilakakis. Tukaj sem, gospa Željeva. Naravne katastrofe se v zadnjih letih eh, množijo in eh, so povezane s podnebnimi spremembami, kot ste že sami dejali. Obstajajo naprimer problemi kot eh, gozni požari v Južnji Evropi, to je moja regija, kjer so stvari vsako leto slabše, verjetno tudi kot posledica podnebnih sprememb. Kaj nameravate storiti, da bo mehanizem skupnosti za civilno zaščito bolj učinkovit, še posebej v primeru večjih sočasnih eh, nesreč oziroma katastrof, ki smo jim priča vsako poletje. Gospa Željeva, beseda je vaša. Najlepša hvala za to vprašanje. Ja, tudi v moji državi v sosednji, in pa v sosednji Grči je bilo kar nekaj gozdnih požarov. In moramo se zavedati, da se bomo kar pogosto v prihodnosti še soočali s takšnimi težavami. In s tem v zvezi naj vam zagotovim, da v skladu s štokholmskim programom obstaja kar nekaj stvari, ki jih lahko storimo za to, da izboljšamo svojo sposobnost in pa svoje kapacitete za bolj učinkovito delovanje v duhu solidarnosti. Najprej naj povdarim, da je zdaj že v teku pilotni projekt, ki ga bomo tudi potem preučili v smislu same izvedbe. Gre za dva gasilska aviona, dve gasilski letali, ki jih uporabljamo za gašenje požarov. Moramo pa seveda ponuditi tudi državam članicam pomoč pri pripravi analiz, s katerimi bo pripravljena nekakšna jasna vizija o tem, kakšna sredstva imamo na voljo v primeru gozdnih požarov. Nasplošno naj povem, da menim, da bo potrebno okrepiti sodelovanje med državami članicami in pa tudi med članicami in eh, komisijo. In lahko povem, da sem vsekakor pripravljena po potrditvi strani parlamenta, stvariti korak naprej, kar zadeva krepitev usposobljenosti. E, se upravičujem, vaš čas je potekel, dopolnilno vprašanje morda? Samo ena zadeva. Vaš predhodnik je dejal, da ta pilotni projekt nudi hiter odziv, ki sicer ne bi bil mogoč. Ali nameravate po tem pregledu to zadevo razširiti ali jo zgolj pregledati. Gospa Željeva? Ja, mislim, da moramo počakati na rezultat tega pregleda, potem pa bi dejala, da se bomo vsekakor zanesla na ta odbor in pa tudi na druge odbore, kot naprimer odbor za okolje, da bodo pomagali izoblikovati jasno vizijo o tem, ali je potrebno morda spremeniti ta koncept. Štokholmski program in eh, cela vrsta dokumentov Evropskega parlamenta so zelo jasni s tem v zvezi. Predsedujoča prekinja. Zdaj prehajamo na drugi krok vprašanj. Besedo ima gospod Kačmarek za prvo vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Gospa komisarka, leta 2007 je Evropski parlament eh, skupaj s svetom in komisijo sprejel evropski konsens o humanitarni pomoči. Leto kasneje je bil potem sprejet akcijski načrt. Vi ste že govorili o lastnih prioritetah. Zanima me, ali so določeni elementi tega akcijskega načrta, ki jih vi razumete kot še kako pomembne za razvoj humanitarne pomoči. Gospa Želeva, beseda je vaša. Seveda moramo kot prvi korak opraviti pregled akcijskega načrta. To teče zelo dobro. Imamo 42 ukrepov, ki so že bili uveljavljeni ali pa so tik pred tem. E, naj tudi povem, da je jasno sporočilo z moje strani to, da je ta konsens, to soglasje, zelo dober dokument, politično zelo dobro podprt dokument, ki so ga podpisale vse tri institucije. Dejstvo pa je, da je vedno seveda tudi nekaj prostora za izboljšave in eh, tukaj gre predvsem za vprašanje spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava, razmerje med eh, civilnimi in vojaškimi organi, humanitarni vpliv podnebnih sprememb in še kar nekaj drugih eh, vprašanj. In lahko povem, da bomo s pomočjo tega odbora, s pomočjo parlamenta resnično lahko dosegli napredek na teh področjih. Dopolnilno vprašanje morda? Ne? Potem predajam besedo gospodu Bermanu. Hvala, gospod predsedevča. Zelo nelagodno mi je pri, zaradi odgovorov, ki ste jih podali. Uh, glede transparentnosti. Transparentnost je pomembna za komisarko, pa vendarle naj vas vprašam, kakšno je vaše gledanje uloge Evropske unije, kar zadeva humanitarno krizo v Adenskem zalivu. Gospa Žiljeva, beseda je vaša. Jaz se upravičujem, ampak eh, nisem slišala zadnjega dela vašega stavka. Vprašanje, kakšno, kakšno je vaš pogled na ulogo Evropske unije pri reševanju humanitarnih težav v Adenskem zalivu? Mislim, da moramo biti kar se da aktivni na terenu in humanitarna pomoč, kot veste, temelji na potrebah. Zato bo potrebno preučiti razmere na terenu. Imamo zelo kvalitetne, strokovne strokovnjake na terenu in eh, če bo parlament potrdil moj mandat, se želim sama osebno prepričati o razmerah na terenu in eh, lahko vam zagotovim, da za številne tovrstne primere, kakršne omenjate, sem pripravljena obiskati lokacijo na terenu in videti, kako stvari potekajo. Dopolnilno vprašanje. Ja, v državi, kot je Somalija, je zelo težko zagotoviti humanitarnost in nepristranskost humanitarne pomoči. Kako boste zagotovili to? V številnih državah je zelo težko zagotavljati nepristranskost in pa neodvisnost humanitarne pomoči, ampak to so pač načela zagotavljanja humanitarne pomoči, ki so povdarjena tudi v preomenjenem humanitarnem konsenzu in to tudi zelo dobro sprejema humanitarna skupnost. Vsekakor pa se bom zauzemala za to in v državah, kot je Somalija in številne druge, bom eh, vedno znova skušala na vsak način lokalne oblasti prepričati naj nam zagotovi dostop, ki ga potrebujemo za zagotavljanje neodvisne humanitarne pomoči. Besedo ima gospod eh, Görens. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija je največji humanitarni akter na globalni ravni. S tem seveda pridobiva na avtoriteti, obenem pa ima s tem še posebno odgovornost, še posebej znotraj Združenih narodov. In zanima me, ali gospa Želiva namerava podati kakšne nove politične predloge, predvsem v luči reforme OZN in pa ali meni, da je potrebno eh, spremeniti kaj na mednarodni ravni, eh, da bi se na ta način bolje prilagodili na trenutno vladajoče razmere. Gospa Želeva, beseda je vaša. Hvala lepa. OZN, OCHA in vse ostale mednarodne organizacije tudi v okviru OZN so zelo pomemben vsega sestavni del naše mreže, ki zagotavlja humanitarno pomoč na terenu. Med drugim je tukaj veliko nevladnih organizacij, pa tudi eh, Mednarodni rdeči križ, eh, nacionalna eh, društva in tako naprej. In zelo pomembno je spremljati reformo OZN, popolnoma imate prav in se strinjam z vami. Ne bom pa podala političnih eh, prilogov, kajti z OZN. Eh, lahko vodimo zgolj kakovosten dialog in jim eh, skušamo pomagati pri kar se da dobri koordinaciji našega dela. Obenem pa imamo zdaj tudi v okviru mojega portfelja v delu, ki zadeva mednarodno sodelovanje, možnost, da okrepimo svoje delovanje in v sodelovanju z Catherine Ashton in drugimi komisarji z področja zunanih odnosov želim vsekakor prispevati, kar se da transparentni in učinkoviti reformi OZN. Kakšno dopolnilno vprašanje, gospod Görens? Dobro, potem predlagam, da od tega trenutka dalje ne zastavljate več dopolnilnih vprašanj, kajti zelo, zelo zamujamo s programom tako da bomo za vsako vprašanje odgovor namenili le dve minute in pol, ne tri minute in pol. Besedo ima. Gospa iz Argentine. Gospa predsednica, gospa Željeva, prišla sem sem pripravljena. Ne sprašujem o bolgarskem ob lokalskih predpisih, ampak o standardih, ki jih moramo tukaj spoštovati. Tukaj imam dokument Global Consult in dokument Autospa z vašim imenom. Ali ste prodali podjetje Global Consult, ali ste spremenili ime in ali ste še vedno lastnica bodi si podjetja Global Consult ali Autospa. Ja, odločili smo se, da bodo ta vprašanja obravnavali koordinatori. Morda ni pametno, da se vračamo na to. Izvolite v odgovor. Gospa predsednica, razumem, da gospa Žereva ni prišla sem pripravljena na ta vprašanja. Celo rekla je, da jih je pričakovala. Jaz sem prišla pripravljena. Prišla sem tudi pripravljena za vprašanje o humanitarni pomoči, pa nisem dobila nobenega odgovora. In lahko rečete, da. Ne morete reči, da zato, ker. Eh, kandidatka ni pripravljena, ne smem zastaviti vprašanje in dobiti odgovor, ampak mislim, da je to zelo, zelo čuden način zagotavljanja transparentnosti tukaj v tem zboru. In lepo prosim, ali lahko gospa Željeva odgovori na zelo jasna vprašanja, ki zadevajo dejstva. Predsedujoča, zadnjič govorimo zdaj o tem vprašanju. Gospa Željeva, izvolite. Hvala lepa. Ne, nisem lastnica Global Consult, podjetja Global Consult ali drugega podjetja z novim imenom. Nisem lastnica, ne vem, odkot vam ti podatki. Tako da, prosim, še enkrat si pogledajte bolgarski registr podjetij ali pa pridite z menoj, pa bomo skupaj pogledali, kako in kaj. Res. Od, odpotujte z menoj v Bolgarijo, vse si bomo pogledali. Pogledali si boste vsak registr, ki ga želite videti. Res. Lahko vam tudi pomagam pri tem, da pridete do mojega domačega mesta, Burgas, kjer si boste lahko pogledali ta registr podjetij, ki je popolnoma transparenten in na voljo vam in vsakomor drugemu v tem zboru. Ampak reš, še zadnjič povem. Lahko vam zagotovim, da nisem lastnica in nisem niti lastnica tega drugega podjetja, ki ga, ki ga omenjate. Ne vem sploh, eh, o katerem podjetju govorite. Ste pripravljeni iti z menoj v Bolgarijo? Dobro, vabilo stoji. Oziroma drži. Nadaljujemo. Besedo ima gospod Zahradil. Zelo slabo sem izgovorila vaše ime, se oprečujem. Gospod Zahradil, 45 sekund za vprašanje. Hvala lepa, gospa predsednica. Če se vrnem k humanitarni pomoči, imamo zelo dobro enoto znotraj komisije, odlično enoto, ECO, ECHO. Eh, e no in zanima me, ali imate kakršne koli konkretne načrte s to enoto znotraj komisije, da bi ta postala še bolj učinkovita, eh, še bolj pripravljena za dolgoročno načrtovanje, za preventivne ukrepe, naprimer morda tudi za organizacijo zalog humanitarne pomoči širom sveta. Gospa Željeva, beseda je vaša. Hvala lepa. Sveda sem pripravljena sodelovati z vsemi službami ki jih ima komisija na voljo, kajti to se mi resnično zdi zelo, zelo pomembno. Večino našega dela je operativne narave. To torej pomeni, da zagotavljamo pomoč in uh, skušamo zmanjšati trpljenje ljudi na terenu širom sveta. Koordinacija na ravni posameznih služb komisije je zelo pomembna. Želela bi si boljše koordinacije, boljše usklajenosti delovanja in boljšega dialoga med eh, službami. Kar zadeva dolgoročno priprave, to je zelo, zelo pomembno, da bi na ta način bili bolje pripravljeni na morebitne krizne razmere. Omenila sem že željo potem, da bi pripravili že morebitne potencijalne scenarije še preden pride do dejanskega izbruha kriz. Hvala lepa, gospa Strifler, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa Željeva. Da ne bi prihajalo do zamegljevanja vloge humanitarnih in pa varnostnih eh, enot oziroma akterjev, imamo zelo jasna pravila eh, v okviru eh, komisije in imamo tudi jasna pravila v okviru direktive iz Osla in pa direktive MCDA. In zanima me, kaj nameravate storiti, da bo uh, eh, premenjeni konsens tukaj obveljal, še posebej v Afganistanu, kako nameravate okrepiti dialog z vojaškimi akteri in uh, odločevalci na politični ravni in še posebej v kontekstu humanitarnih aktivnosti. Gospa Željeva, beseda je vaša. Hvala lepa za to vprašanje, kajti. S tem izpostavljate zelo pomembno vprašanje. Gre za eno mojih pomembnih prioritet, namreč razmerje med civilnimi humanitarnimi delavci in pa vojaškimi silami in njihovimi pripadniki. Zelo pomembno je, da se izognemo kakršnemu koli prekrivanju vlog in delovanja humanitarnih delavcev in pa vojaških sil. Omenili ste Afganistan, to je zelo pomembno področje, ki nam lahko služi kot eh, slab primer, kot eh, slab zgled, kjer načelo neodvisnosti humanitarne pomoči ni bilo spoštovano. Imamo pa kar nekaj dobrih primerov, primerov dobre prakse, naprimer v Čadu. Zato nameravam okrepiti dialog in okrepiti. Eh, predvsem gre za krepitev dialoga primarno med eh, vojaškimi silami Evropske unije in eh, komisijo, da bi na ta način tudi vključili zunanje in obrambne ministre v delovanje na tem področju in nameravam zato tudi zagovarjati jasno razmejitev med eh, mandati in pooblastili vojaških sil in pa humanitarnih delavcev. Prav tako si želim vnaprej pripravljenih scenarijev, še preden se sprejemajo morebitne odločitve o vojaških ali političnih ukrepih. Beseda ima pridruženi odbor in sicer odbor za zunanje zadeve, ki ga zastopa gospod Joan Pasko. Hvala lepa. Naša razprava in logika kaže na to, da obstajajo trije pristopi pri vašem delu, zlasti, ko gre za oleševanje eh, kriz in humanitarno pomoč. Eh, gre za preventivni pristop, reaktivni pristop in pa kombinacijo obojega. Kako namravete kombinirati oba pristopa? Gospa Žileva. Uh, Želimo se imeti integriran pristop, kjer bi pokrili vse te tri elemente. To je zelo pomembno. To je bilo že veliko krat omenjeno v današnji razpravi. Biti moramo proaktivni. Moramo, naprimer, uh, prepričevati tveganje nastanka kriz. To je tretji steber razvojne pomoči. Moramo pa poštevati tudi določene elemente pri preprečevanju, pri preventivi. Te elemente je potrebno razviti. Na ta način ne bi imeli samo hiter odziv, ampak bi imeli tudi vnaprej več elementov pri preventivi, izobraževanje, usposabljanje, vključevanje novih eh, akterjev, pridobiti jih na našo stran, tako da bi bili bolj pregledni. To pomeni, da bi skušali mobilizirati in pa vnaprej analizirati vse možne scenarije kriz. Mislim, da imamo eh, tukaj določene odgovornosti, imamo tudi zmožnosti za to. Uh, In uh, mislim, da je potrebno uh, združiti mednarodno pomoč in pa humanitarno pomoč v enem samem portfolju. Ali imate dodatno vprašanje? Sedaj pa šest, minut na, šest minutni krok ampak nišče ni predložil vprašanj, tako da bomo preskočili ta krok in sedaj smo ponovno. Um, Pravočasni. Naslednja je na vrsti gospa Kreto. Hvala lepa. Gre za vprašanje v imenu odbora Envi gre za gozne požare v Južni Evropi in prav tako se soočamo z čezmejnimi poplavami ter drugimi incidenti. Odgovor je bil deloma podan uvodoma, ko ste rekli, da podpirate novo evropsko telo za civilno zaščito kako boste, eh, eh, kako boste prepričali komisijo in pa države članice, da bodo dale na razpolago sredstva za to novo telo za civilno zaščito, glede na to, da je že sedaj težko izpolnjevati obljube, ki smo jih dali najrevnejšim državam. Gospa Želeva. Hvala lepa za to zanimivo vprašanje. Razprave potekajo že od leta 2006. In omenila sem, da smo že začeli z novimi projekti. Tudi zahvaljujoč plodnim razpravam s parlamentom v tej zadevi. Menim, da lahko okrepimo dialog med samimi državami članicami, lahko jim pomagamo, da so na ta način bolje pripravljene. lahko se opremo na analitično delo in sestavimo sezname mm, zmogljivosti, ki so na razpolago v državah članicah v primeru nujnosti. Kakor veste, smo, želeli, eh, smo uporabili tudi uh, skupna letala pri, v primeru gozdnih eh, požarov in tukaj smo imeli dobre pozitivne izkušnje. Najprej moramo jasno vedeti, kakšna sredstva imamo na razpolago in na to šele, šele lahko pozovemo k zbiranju več sredstev, kajti gre za težavne čase in eh, ne moremo že v prvi fazi zahtevati dodatnih sredstev, ko gre za ustanovitev tega telesa. Dodatno vprašanje. Zanima me, uh, v primeru tega novega telesa za civilno zaščito, ali bi vi vodili to telo? Prav imate, to telo še ne obstaja, imamo samo pilotni projekt. In uh, sedaj raziskujemo možnosti, uh, kakšne so možnosti za ustanovitev tega telesa. Najprej je potreben pregled tega pilotnega projekta. Parlament uh, bo lahko izrazil svoje stališče. Uh, Hkrati pa moramo eh, ostati realistični in moramo vedeti, da je civilna zaščita v prvi vrsti v nacionalni pristojnosti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Louis Michel. Hvala lepa, eh, gospa kandidatka za komisarko. Na kratko, zanima me, kakšne instrumente predlagate za to, da bi lahko poskrbeli za napredek pri spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Sej, Evropska unija še nima dovolj zakonodajnih kapacitet za to, da bi lahko um, prav uh, se odzvala na kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Morda bi se lahko uh, povezali tudi z mednarodnim sodiščem. Uh, in potem drugič, razumem vašo željo po sodelovanju z eh, organizacijami ZN, ampak kako, namerite, kako nameravate to narediti brez, da bi Evropska unija tukaj izgubila svojo prepoznavnost in vidljivost? Eh, Hvala, gospod Mišel. Najprej se vam zahvaljujem za to, da ste omenili pomembno vprašanje mednarodnega humanitarnega prava. Inštrumente poznate še boljše kot jaz. Veste, da pogosto ne moremo uporabiti drugih eh, sredstev kot pa neko zdravo diplomacijo, zato da bi prepričali lokalne oblasti, da naj poskrbijo za ustrezen dostop za naše humanitarne operacije. Torej, v praksi je vedno uporabljen tudi stabilnosti, e, inštrument stabilnosti v ta namen. Če ste me že poprašali o inštrumentih, lahko uporabljamo tudi druge inštrumente humanit, eh, druge in eh, mednarodne forume, zato da bi skušali zagotoviti boljše spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Potrebno je podariti, da je spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava pomembno tudi zaradi varnosti humanitarnih delavcev, za dostop eh, delavcev do kriznih žarišč in ne nazadnje tudi za učinkovitosti naših dejavnosti. Zato se bom močno zauzemala. Ali imate dodatno vprašanje? Ne, potem ima besedo gospa Lovin. Hvala lepa. Gospa Želeva, zanima me, kako nameravate uspešno implementirati evropsko strategijo za zmanjševanje tveganja kriz v državah v razvoju, ko v ta namen niso bila namenjena dodatna sredstva. In glede na to, da vemo, da so podnebne spremembe povzročene strani človeka, kako boste kot komisarka skušala vplivati na mednarodne organizacije, mednarodne strategije, tako da bi preprečevala kri, dodatne krize. Tukaj mislim naprimer na nezakonito uh, sekanje gozdov in tako naprej. Gospa Želeva, hvala lepa. Podnebne spremembe so katastrofa, ki jo povzroča človek. To ni nujno zadeva, s katero bi se morala ukvarjati humanitarna pomoč. Temu nismo namenili dodatna sredstva. Lahko pa pomagamo spodbujati ozaveščenost in lahko skušamo biti aktivni na politični ravni, na ravni političnega dialoga. Lahko vam zagotovim, da sem kot uh, zunanja ministrica Bolgarije se udeležila konference v Kopenhagnu in eh, menim, da lahko skušamo biti bolj aktivni v tretjih državah. Vemo, kakšne finančne težave tam obstajajo. Eh, te države skrbi, da nimajo dovolj sredstva, da bi lahko prispevali k boju proti podnebnim spremembam. Istočasno pa se moramo zavedati tudi tega, da je humanitarna pomoč samo eden izmed načinov, kako pomagati ljudem. Rešitev mora biti obširna, praviti moramo vse probleme in vso trpljenje. Gospa Lovin, ali imate dodatno vprašanje? Omenili ste, da ste zunanja ministrica Bolgarije. Zanima me tudi, zakaj Bolgarija ne nudi humanitarne pomoči. Hvala lepa, da ste to omenili. Ko sem uh, prevzela mandat, eh, me je presenetilo, da nimamo posebne organizacije v okviru ministerstva za te namene. Ampak naj povem, da je to novo vprašanje za vse nove članice eh, Evropske unije. In v teh šestih mesecih, ko sem bila zunanja ministrica, mi je uspelo ustanoviti posebno enoto v okviru zunanjega ministerstva, ki se je ukvarjala tako z eh, razvojno politiko, kakor tudi z humanitarno pomočjo. In uh, vse nove države članice iz zadnjih dveh širitev so se pridružile k um, možnosti donatorstva in pa razvojne pomo uh, humanitarne pomoči. Gospa Šniber Jastram, uh, predsedojoča, gospa Želeva, ob začetku predstavitve ste govorili o tem, kakšen vpliv imajo humanitarne katastrofe zlasti na revne države. In potem ste rekli, da želite uh, izgraditi močno zmogljivost. Zanima me, kaj je to konkretno za vas pomeni? Gospa Želeva. Hvala lepa za vaše vprašanje. Rekla bi, da je koordinacija tukaj ključna beseda. Ne samo zato, ker imam vse te tri aspekte sedaj v, združene v mojem eh, dosjeju, ampak zato, ker so krize postale tako kompleksne, da moramo tesno sodelovati z ljudmi, z strokovnjaki eh, in to v konkretnem pomenu. ni dovolj, da smo v naših osrednjih službah dobro pripravljeni na naravne katastrofe in pa konkretne krize. Ni dovolj, da imamo scenarije in da imamo ocene oziroma globalne analize in pa analize pozabljenih kriz. Pomembno je tudi to, da imamo dobro koordinacijo tudi na samem licu mesta. E, torej, imamo strokovne službe, ki dobro delujejo, službe v komisiji, ampak imamo tudi na stotine strokovnjakov na samem terenu, ki so v vsaki posamezni situaciji zmožni podati analizo potrebnih virov in pa potrebnih ukrepov. In to v samo nekaj urah. Euh, Imate dodatno vprašanje? Schneiber Jastram. Gospa Schneiber Jastram, ne. Dobro. Naslednja je gospa Patricija Tiroljan. Jaz nadomeščam kolegico Toja, gospa Žileva. Ko ste odgovorili Lujo Mišelu, ste se slučajno dotaknili tudi teme varnosti humanitarnih delavcev. Jaz pa imam vprašanje povezano prav s to temo. Vemo, da se povečujejo napadi na humanitarne delavce. Tukaj gre skoraj da za odziv na delovanje zahodnih držav. Humanitarni delavci so nujno potrebni za razdelitev pomoči, za pomoč na kraju samem. Zato bi rada bolj konkreten odgovor v povezavi z tem, kaj namerava storiti Evropska unija za, za zagotovitev večje varnosti humanitarnih delavcev. Hvala. Omenila sem uh, varnost humanitarnih delavcev kot uh, mojo prednostno nalogo. Zaskrbljujoče je, da je samo v letu 2008 bilo ubitih več kot 100 humanitarnih delavcev izgubili so svoje življenje v zelo nevarnih situacijah. Torej konkretno, dokazati je potrebno, da imajo humanitarni delavci vedno varen dostop na samem licu mesta in v tem smislu sem pripravljena sodelovati z vsemi v prizadetih državah. Pripravljena sem vzpostaviti dober dialog z vsemi udeleženimi stranmi v državah. Bodi si so to vladni akteri ali nevladni akteri, kajti zavedam se, da gre tukaj pogosto za oborožene konflikte, da so to nevarne situacije. Istočasno pa moramo več eh, pozorniti posvetiti pripravam naših humanitarnih delavcev. Eh, bila sem v stiku z številnimi nevladnimi organizacijami eh, in eh, te skrbi saj ne morejo rekrutirati dovolj usposobljenega osebja. Na tem področju bi lahko dosegli napredek in lahko bi poskrbeli za dobro opremo ter boljšo, boljše usposabljanje humanitarnih delovcev. Gospa Toja, ali imate dodatno vprašanje? Ja, ko gre za nevladne organizacije. Prišlo bo do pregleda srednjeročnega programa, eh, kako nameravate razviti odnos z Združenimi narodi. Gospa Žileva. Nevladne organizacije so zelo pomemben partner za našo humanitarno mrežo, saj delajo na terenu. Tam so eh, resnično dobro pripravljeni eh, strokovnjaki, delavci in eh, lahko vam zagotovim, da bom okrepila sodelovanje z njimi. Kaj ti postopki so dobri? Govornica je prekinjena. Zdaj prehajamo na odbor za okolje ki ga zastopa gospa Estrela. E Hvala lepa. Leta 2006 je parlament sprejel resolucijo uh, v povezavi z naravnimi katastrofami in je pozval komisijo, uh, da naj sprejme uredbo o preprečevanju in uh, upravljanju v primeru požarov in da naj ustanovi Evropsko opazovalno mesto za uh, suše in za, možnost, uh, in za primere požarov. Zanima me, ali bo predložena takšna uredba za upravljanje z in preprečevanje požarov z ustrezno eh, kartografijo in kako izgleda z opazovalnim mestom za eh, sušo in pa eh, nastanek puščav. Gospa Želeva. Um, you uh, Omenili ste um, center za spremljanje in pa informiranje. MIG to je izredno pomemben civilni opazovalni mehanizem Evropske unije. Njegove naloge morajo biti okrepljene. Vem, da se parlament zelo zauzema za to. Štokholmski program in drugi politični dokumenti, torej sedaj imamo tudi Lizbonsko pogodbo, kjer je zapisana tudi klauzula o solidarnosti in na ta način bomo lahko okrepili MIG. To bo pomemben inštrument eh, za spodbujanje solidarnosti med državami članicami in tudi zunaj meja Evropske unije. Sedaj pa še konkreten odgovor. Da, če je to želja parlamenta, sem pripravljena prisluhniti vašim predlogom. Pripravljena sem na dobro sodelovanje in na izmenjavo stališčev. Pripravljena sem se vrniti v parlament in predstaviti moj predlog. Še dodatno vprašanje. Čisto konkretno vprašanje sem postavila. Ali bomo imeli uredbo o preprečevanju in upravljanju s požari ali ne? Obstajajo tukaj že določena prekrivanja. Gospa Žileva. Direktiva je pomembna uh, zakonodajn, je pomemben zakonodajni akt in uh, st, uh, morala bom razpravljati za kolegijem komisarjev, če bom želela podati tak predlog. Zanimajo pa me vaši predlogi, predlogi parlamenta. Vem, da je parlament uh, da se parlament zelo zauzema za to, da bi zmanjšal trpljenje ljudi v kriznih situacijah. Torej, lahko vam zagotovim, da če bo to želja parlamenta, bom o tem pozorno razmislila. Zdaj prehajamo na prosto razpravo. In sicer v trajanju petih minut. Naslov pa je krčenje humanitarnega področja in pa preprečevanje kršitev humanitarnega prava. Gospod Berman kot prvi. 15 do 20 sekund. Hvala lepa, gospa predsednica. Glede na veliko količino kršitev človekovih pravic eh, v Kongu, me zanima, kaj je bilo po vašem mnenju narobe z eh, vojaško akcijo, ki jo je vodilo, ki so jo vodili Združeni narodi s pomočjo kongoške vojske. Gospod Stas. Eh, Situacija v Gazi, torej kar se tiče humanitarnega stanja, eh, je zelo slabo. Na milijone ljudi trpi, Izrael pa zagotavlja, da humanitarni delavci nimajo dostopa v Gazo. Kakšne korake boste poduzeli za to, da boste zagotovili, da bo humanitarna pomoč prišla v eh, Gazo? Newton Dan. Kandidatka za komisarko, tukaj sem. Krize so po definiciji nenadne. Soočali se boste z 27 državami članicami, ki ne bodo želele dati na razpolago finančne pomoči. Eh, kako boste eh, se ukvarjali z skupino 27 ljudi eh, ali koliko že pač, ki vam ne bo želeli prisluhniti? Gospa Želeva. First of all, to... Hvala. Najprej o Kongu. Zavedamo se humanitarnih ovir v tej državi in zavedamo se tega, da moramo biti bolj aktivni na vseh ravnih. ter da moramo, skuš, da moramo resnično skušati izboljšati sodelovanje z lokalnimi akterji to bo ena izmed mojih prvih nalog, če me bo parlament potrdil. Kar se tiče gaze, lahko vam zagotovim, da bom gazo obiskovala, da bom gazo obiskala med prvimi uh, mesti, če bom uh, potrjena. Kaj ti zelo me skrbi tamkajšnja situacija, vem za številne probleme, za blokado, pa tudi za uh, oviran dostop za humanitarne operacije. 95 odstotkov ljudi je odvisnih od naše humanitarne uh, pomoči, zato moramo biti proaktivni in zagotovim vam lahko, da bom naredila kar največ uh, za to, da bomo tam olajšali situacijo in obiskala bom gazo. Uh, Eh, potem, kar se tiče 27 različnih glasov, kot zunanja ministrica vem, kako težko je delovati v svetu, kako težko je doseči soglasje. Vedno obstaja neka skupina ljudi, ki ni pripravljena podpreti eh, večine pri njenem stališču. Dobra sem pri pripričevanju ljudi in imam tudi potrebno motivacijo za to. Other people have asked. Še dva sta prosila za besedo, gospod Howitt. In your past commissioner as a foreign minister. V, kot eh, zunanja ministrica, kako ste spodbujali spoštovanje človekovih pravic v drugih državah v svetu in kaj ste se naučili iz tega uh, v luči vaših novih zavez kot komisarka za eh, humanitarno pomoč? Gospa Keller. Gospod Keller. Najprej eh, čestitke gospe Željevi, ki se je eh, hrabro borila, da se daje. Zanima me, kaj menite o humanitarni pomoči državam, kot je Zimbabve, ki se očitno dogaja hude kršite človekovih pravic. Eh, Gospa Strifler. Hvala lepa če se navežem na to, kar je bilo ravno kar eh, rečeno v zvezi z Kongom. Pravite, da je to prioriteta, ampak eh, vsak dan je kakšna stotina žensk posiljenih. Če boste šli na eh, teren, bi si želela bolj konkretnih odgovorov. Kaj nameravate storiti in imate morda kakšen primer tega, kar bi lahko storili glede tega zelo hudega problema? Gospa Želeva, beseda je vaša, da se odzovete na ta tri vprašanja. Eh, Človekove pravice so pomembne v vseh naših političnih razpravah. Lahko vam zagotovim, da imamo številna krizna žarišča, Balkani, vzhodni del našega kontinenta, pa tudi zunaj, Evropske, zunaj Evrope sem eh, aktivno sodelovala v teh razpravah, ko sem bila zunanja ministrica Bolgarije. kar se tiče kršitve človekovih pravic v Zimbabveju in kar se tiče humanitarne pomoči takšnim državam. Um, veliko lahko naredimo, ampak kot sem že omenila, Lahko se zatečemo k tihi diplomaciji, zato da prepričamo politične oblasti v konfliktnih območjih, da nam naj dovolijo dostop za, za humanitarne operacije. Potem pa moramo iti še dlje in moramo skušati uh, izvajati politični pritisk na tamkajšnje oblasti. Kar se tiče zanimivega vprašanja o situaciji žensk eh, v Kongu in pa eh, spolnih zlorab žensk, kot ženska vam lahko zagotovim, da se bom zelo temeljito ukvarjala s to temo. v 21. stoletju ne moremo dovoliti, da se spolne zlorabe in spolno nasilje uporablja kot eh, orožje v vojnah. Pripravljena sem eh, aktivno sodelovati pri naših operacijah, aktivno ščititi ženske. Govornica je prekinjena. Floor. Sedaj ima besedo gospod Ivo Vajgl. Spoštovana gospa Jeleva, meni je iskreno žal, da morate vi odgovarjati na vprašanja v tako uh, ne, ne stimulativni atmosferi, kot jo imamo danes. Mislim, da bi se dalo kaj narediti, da bi bilo to boljše, eh, zlasti pa, da bi vas moral eh, gospod Barozo opremiti z solidnim, kredibilnim mnenjem pravne komisije, ki bi odgovorilo na očitke, ki so vam bili eh, dani in za katere se je vedlo. Ampak rad bi vas konkretno vprašal, dve državi sta, kjer dve vladi očitno namerno ovirata humanitarno pomoč to je Sudan in Izrael. Vi ste zunanja ministrica in izkušena eh, političarka. Kaj bi naredili v odnosu na te dve vladi, če boste dobili ta resor? Madame Želeva, vous avez la parole. Gospa Želeva. Uh, human, humanitarian rights, uh, uh, humanitarian assistance uh, is uh humanitarna pomoč je neodvisna. In veste, da lahko zgolj eh, lobiramo za to, da bi nam dovolili dostop, da bi imeli možnost, da nudimo našo pomoč. Kaj se tiče Sudana, tam smo že več let eh, zelo aktivni. situacija se slabša v različnih delih države. Ne smemo biti zadovoljni z situacijo, kakršna je. Še naprej si moramo prizadevati in se truditi. Z moje strani vedno opra, obstaja pripravljenost, da obiščem dotično državo in da se pogovorim s tamkajšnjim političnim obla, eh, političnim oblastem. Potem, kar se tiče Izraela, omenila sem že Gazo, zavedam se uh, tega problema, vidim veliko možnosti za dodatno aktivnost, lahko se pogovarjamo na politični ravni z vsemi upletenimi stranmi. In prav gotovo bom obiskala Gazo, če me bo parlament potrdil. Question. Imate dodatno vprašanje, gospod Weigl? Ne. Besedo ima gospa Teo Karus. Hvala lepa. Gospa Želeva, veste, da je AIDS bolezen eh, revščin, eh, revnih, ampak vemo tudi, da STO da na razpolago zastonska zdravila, če imamo ustrezne krvne analize. Vendar pa je takšna zdravniška storitev odrečena številnim ljudem zaradi korupcije, zaradi slabega upravljanja za humanitarno pomočjo. Bistveno je, ključnega pomena je, da preprečujemo korupcijo na visokih ravneh in da damo humanitarno pomoč neposredno skupnostim. Ali imate dovolj volje, da bi izvali takšno politiko, ali imate dovolj poguma za takšne korake? Gospa Žileva. Ponuditi zdravniško pomoč je, ponuditi zdravstveno oskrbo je bistven del naših operacij. Veste, da je humanitarna pomoč temelji na potrebah, In ko se pojavi neka potreba v posamični državi, omenili ste problem AIDS-a, bomo seveda dali na razpolago tudi potrebno zdravstveno oskrbo in zdravila. Korupcija na visoki ravni je zelo nevarna, tega se je potrebno zavedati ni del naših nalog, da se borimo proti korupciji, ampak lahko pa k temu boju prispevamo in uh, z našim delom lahko zagotovimo, da potrebna zdravila in storitve pridejo do ljudi, ki so v stiski. Dodatno vprašanje. Ali nameravate ustanoviti humanitarno eh, strokovno skupino za to, da bi pokrili te potrebe, ko bo to potrebno, da se torej lahko borimo proti humanitarnim krizam. Hvala. Gospa Želeva. V skladu z Lizbonsko pogodbo moramo ustvariti evropski korpus prostovoljcev, Če me sprašujete dodat, eh, o dodatni strokovni skupini, ki bi se ukvarjala z, vpraš, z vprašanji zdravstvene oskrbe in tako naprej, eh, bi to bila gotovo dobra pobuda, ampak vstati moramo realistični. Nimamo dovolj dodatnih sredstev za to možnost. Beseda ima gospod David Marija Sasoli. Komisari. Hvala lepa, gospa predsednica, kandidatka za komisarko. Reči moram, da nisem preveč zadovoljen z odgovori, ki ste jih dali na vprašanja povezana z varnostjo humanitarnih delavcev na številnih območjih, kjer delujemo. Kaj boste predlagali visoki predstavnici in pa komisarju za razvoj, da bi zagotovili večjo varnost humanitarnih delavcev? Hvala. Gospa Žileva. Um, Kakor sem že omenila, delovati moramo na obeh ravnih, ko gre za varnost humanitarnih delavcev. Moramo izboljšati njihovo delo na terenu in na, uh, za, v ta namen bi lahko izboljšali usposabljanje v samih sedežih, pa tudi na posameznih kriznih žariščih. Na politični ravni pa moramo sodelovati z tretjimi državami ali z prizadetimi državami, moramo apelirati na njih, da spoštujejo mednarodno humanitarno pravo. To je pravo, ki nam eh, omogoča, da izvajamo naše humanitarne eh, dejavnosti in našo humanitarno pomoč ta dva pristopa je potrebno integrirati. Ehm, visoka predstavnica, podpredsednica komisije, gospa Ashton, eh, bo tesno sodelovala z menoj, tudi ko bo šlo za vprašanje mednarodnega humanitarnega prava. Gospod Sasoli, imate, eh, gospod Sasoli. Sudan je il paese dove. Ja, imam dopolnilno vprašanje in sicer v povezavi z Sudanom, kjer ni več humanitarne pomoči in poleg tega ima manj kot polovica prebivalcev dostop do čiste pitne vode. Kaj nameravate storiti, da bo Evropska unija imela ključno vlogo in da ne bo zgolj nadzirala sredstva? Hvala. Gospa Žileva. Sudan se sooča z eh, številnimi problemi, eh, z begunci, z notranje razseljenimi osebami, tudi z problemi na področju skrbe z vodo, z skrbo s hrano, z vsem mogočim. In kakor veste, komisija financira eh, operacije na terenu in to že več let. Eh, zavedamo se te situacije in uh, Sudan bo vključen v letni delovni program komisije. Torej, zavedamo se, kako pereča je tam situacija in Sudanu je potrebno pomagati, tudi ko gre za probleme z oskrbo z vodo. Gospod Prida je naslednji. Hvala lepa. Najprej bi želel čestitati gospe Želavi za njeno imenovanje za kandidatko. Kandidatko za nalogo, ki ima upraviti za vrednotami Evropske unije. Pogosto govorimo o teh vrednotah tukaj. Drugič. Že prej ste govorili o tem, ampak vrnil se bom na to vprašanje. Kako se želite boriti proti spolnem nasilju, ki je postalo orože, kako ste tudi sami povedali. Eh, Želim si, da bi nekaj več povedali o tem. Gospa Žileva. Eh, Za žrtve spolnega nasilja in nasilja, ki temeli na spolu, nudimo različne ukrepe. Nudimo naprimer eh, zatočišča za ženske in dekleta, ki so bile žrtve spolnega nasilja. Prav tako nudimo eh, eh, psihološko pomoč. Pomoč in podporo, to je del naše konkretne pomoči. In zagotovim vam lahko, da se je to zgodilo tudi v primeru Konga. Na politični ravni pa je moj namen ta, da um, se vrnem v parlament z političnim, dokumen, z političnim dokumentom. Uh, o tem vprašanju, torej da bi imeli se, eh, sektorska politična vprašanja, tako da bi bolje osvestili o teh primerih spolnega nasilja v državah v razvoju in eh, uporabo tega nasilja kot eh, orožja v obraženih sporih. To sta dve stvari, ki jih načrtujem. Um, že sedaj na terenu eh, nudimo pomoč in pa zdravstveno skrbo za to vrstne žrtve. Ali ima se dodatno vprašanje? La parole est à monsieur Neusser. Beseda ima gospod Neusser. Gospa Želeva. V novem akcijskem načrtu Evropske unije za Afganistan in Pakistan iz jeseni lanskega leta je Evropska unija izpostavila okrepljeno pomoč za ti dve državi z namenom, da si državi sami pomagate. Kako nameravate koordinirati dejavnosti NATO in Evropske unije? In še drugo vprašanje, kaj nameravate storiti, da bi imele civilne dejavnosti, ki jih izvajamo v Afganistanu, večji pomen v primerjavi z vojaškimi dejavnostmi. Gospa Žileva, Afganistan je ena izmed naših pomembnih dejavnosti, veliko sredstev namenjamo za to državo. Pomoč za samo pomoč je zelo pomembna in ravno v Afganistanu je ta mešanica humanitarne pomoči in pa vojaških operacij močno prisotna in to nas izjemno skrbi. Obiskati moramo to državo, vendar to ni dovolj, vsekakor pa jo imam namen obiskati. Potem pa moramo ugotoviti, kako bi lahko poskrbeli za boljšo koordinacijo z vojaškimi operacijami. Naša humanitarna pomoč mora biti zagotovljena tudi s pomočjo vojaških pripadnikov, vendar pa ni zagotavljanje humanitarne pomoči zgolj njihova naloga in zaradi tega je potrebno takšno situacijo odpraviti civilni razvoj je zelo pomemben, to veste. In ta razvoj mora potekati z roko v roki z vojaškimi operacijami. To je v tem trenutku največji projekt Evropske unije in mednarodne skupnosti in vsi moramo prispevati k dosegi tega cilja. Sama sem pripravljena glede na humanitarne dejavnosti pomagati tudi na tem območju. Imate dopolnilno vprašanje? Ja, kratko vprašanje še. Ko gre za humanitarno pomoč in pa nacionalni načrt za spravo, ki ga je predlagal Karzaj, ali menite, da bi bilo možno spostaviti tudi dialog z zmernimi talibi? Gospa Želeva. talibi, kolikor vemo, nadzirajo 60 odstotkov celotne države. Za humanitarne dejavnosti je pomembno, da imamo dostop do celotnega ozemlja in da lahko zagotovimo varnost za humanitarne delavce. Torej, na tehnični ravni moramo sodelovati z vsemi. Če nam je to seveda v pomoč, in če to lahko zavaruje življenja humanitarnih delavcev. Gospa Strifler. E, hvala lepa, gospa Žileva. V svojem programu je gospod predsednik Barozo dejal, da naj bi eh, civilno zaščito zdaj vodil in upravljal, eh, vodili in upravljali v okviru generalne direkcije eh, Eh, Eko, ali se vam zdi, da bi se to lahko v prihodnje morda financiralo tudi iz proračuna za humanitarno pomoč in zanima me, kakšno je vaše stališče do takšnega morebitnega razvoja dogodkov. Izvolite, gospod Željeva. Uh, uh, uh Jasno želim povedati, da imamo zelo jasen proračun za obe področji, humanitarna pomoč, ima proračun v višini približno 700 eh, milijonov evrov. Za civilno pomoč pa imamo dodatna sredstva. Torej, ni nobenih skrbi, če obe področji združimo. Ravno nasprotno, na ta način lahko poskrbimo za boljšo koordinacijo, za boljšo usklajenost in lahko poskrbimo tudi za to, da se humanitarna pomoč in pa civilna pomoč eh, oziroma civilna zaščita dopolnjujeta. Na ta način bomo izboljšali učinkovitost in ne uporabljali proračun obeh za različne namene. Madame Stifler, est-ce que vous avez un follow-up question Non. D'accord. Nous allons maintenant. Pas Stifler, il m'a dit de prendre nos prochaines, non Zdaj predajam besedo zopet pridruženemu odboru in sicer pod odbor za človekove pravice. Zastopa pa ga podpredsednik gospa Otala. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Varnost humanitarnih delavcev. O tem smo danes že razpravljali. Rada bi vprašala gospo Želevo, kako bi lahko zagotovili boljšo zaščita vseh tistih, ki morajo bivati v kampih kot eh, notranje razseljeni begunci. Torej, kako bi lahko zagotovili boljše spolnevanje človekovih pravic? Ali predvidevate usposabljanje ljudi, ki delajo v takšnih begunskih taboriščih? Gospa Želeva. Ja, vaša ideja za usposabljanje tistih, ki delajo v begunskih taboriščih za notranje razseljene osebe, je zelo pomembna. Ti ljudje zelo dolgo živijo v takšnih taboriščih in zaradi tega moramo zmanjšati pritisk na nje, ko se ponovno vrnejo v svoje države ali pa v svoje regije, na svoje domove. To mora potekati na prostovoljni osnovi, lahko seveda poskrbimo za usposabljanje, pa tudi za tečaje o človekovih pravicah in o pomoči, ki jim je na voljo. Madame Otalaj, ste bo zavedali follow-up question? Gospa Hautala, imate dodatno dopolnilno vprašanje? That, uh, Čisto na kratko. Ali menite, da je zagotavljanje pravic žensk še prav posebej pomembno v tem okviru? In ali imate kakšne ideje, kako zagotoviti te pravice? Um, about, uh, this, um, uh... Ko sem pred to predstavitvijo prebrala namen eh, predstavitve in tako naprej, sem prebrala tudi, da so ženske na konfliktnih območjih gonilo sprememb. Ko gre za nasilje nad deklicami in ženskami, moramo biti zelo aktivni in to proaktivni. Učiti jih moramo o njihovih pravicah, in jim zagotoviti psihološko in socialno pomoč in podporo. Namreč težko se je pogovarjati z žrtvami spolnega nasilja, težko jih je vrniti v resnično življenje oziroma v njihovo prejšnjo življenje. Alo nous sommes maintenant à la session. Tako, zdaj prehajamo na morebitna dopolnilna vprašanja o že zastavljenih vprašanjih v tem tretjem in četrtem krogu. Imamo devet minut še na voljo za to, ampak ni sem prejela vaših pisnih vprašanj, tako da imate 30 sekund, da mi to posredujete.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 Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa Žileva, a res bi rad, da ste nekoliko bolj konkretni v svoji analizi tega, kaj je šlo narobe z podporo Združenih narodov vojske v Kongu. Prišlo je do velikih kršitev človekovih pravic strani eh, vojske v Kongu. Kaj je torej šlo narobe in kako bi se lahko temu izognili v prihodnosti? Gospa Želeva, beseda je vaša. So I'm here really not to, uh, to apply for the um, position of um... Ne, potegujem se za položaj generalnega direktorja naše službe in ne poznam vseh podrobnosti te specifične situacije. Vendar pa vam lahko zagotovim, da vam bom podala konkreten predlog, kako izboljšati situacijo. Dobro, potem pa pričnemo z zadnjim krogom vprašanj. Besedo ima gospod Guerrero. Hvala lepa, gospa Želeva. Varnost humanitarnih delavcev je vedno pomembnejša. Slišali ste, da je bilo lani ubitih več kot 100 humanitarnih delavcev, torej več kot modrih čelad. V zadnjem času je veliko tudi ugrabitev humanitarnih delavcev. In zaradi tega bi morala Evropska unija zagotoviti pomoč. Zanima me, katere ukrepe nameravate uvesti, da bi zagotovili varnost humanitarnih delavcev in ali nameravate to vključiti tudi v zakonodajo? Eh, in, uh, European, uh... Gospa Žileva, kar zadeva Evropsko prostovoljno delo, mislim, da se moramo temeljito pripraviti in podati predlog glede tega. izogniti se moramo temu, da bi bili prostovoljci v posameznih situacijah ogroženi. Torej, resno moramo obravnavati vprašanje, ki ste ga omenili, varnost humanitarnih delavcev in njihovo zaščito. Pri zaščiti humanitarnih delavcev pa moramo izkoristiti vsa sredstva, ki so nam na voljo. Seveda lahko Evropska unija na politični ravni obsodi nasilje in nespoštovanje humanitarnega prostora. To je namreč predpogoj za izvajanje humanitarne pomoči. Pripravljena sem tesno sodelovati z visoko predstavnico in podpredsednico komisije, gospod Ashton da bi lahko dosegli rezultat na višji politični ravni in da bi dosegli spoštovanje humanitarnega, mednarodnega humanitarnega prostora in zagotovili večjo varnost humanitarnih delavcev. Ja, <coughs> simplemente preguntarle, kaj kalendarijo. Še dopolnilno vprašanje. kakšen časovni načrt predvidevate? Lizbonska pogodba določa, da nas čaka zelo pomembna naloga. Pravim, mi, kajti sama bom podala predlog v tem odboru in pričakujem, da bo ta predlog pripravljen pred letom 2011, ko je Evropsko leto prostovoljstva. In rada bi za tem cenjenim odborom izmenjala ideje o tem, kako izvesti to politično, ta politično črt. La parole est maintenant à Madame Strifler. Beseda ima gospa Strifler. Hvala lepa. Dejali ste večkrat, da mednarodno humanitarno pravo mm, považena je zelo pomembno, da boste šli na teren, se ogledali stvari in tako naprej. To se mi zdi popolnoma normalno v okviru Evropskega konsenza o humanitarni pomoči in v okviru eh, spetnic sveta. Eh, o humanitarni pomoči, so te stvari dokaj jasno zapisane. Naše potrebe po humanitarni pomoči so zelo velike in eh, situacija na terenu se zaostruje. Zanima me konkretno, kako nameravate okrepiti spoštovanje humanitarnega prava, kako nameravate zagotoviti ustrezno izpolnjevanje humanitarnega prava na terenu in še posebej me zanima, s katerimi partnerji. Gospa, želja beseda je vaša. Eh, Lahko si predstavljam, da bomo še letos organizirali velik mednarodni forum o mednarodnem humanitarnem pravu. O tem sem že govorila s svojim predhodnikom Louisem Michelom in mislim, da je dobro povabiti vse opletene akterje Druga možnost bi bila, da skušamo vse več akterjev, organizacij, javnih organov, tudi iz tretjih držav, vključiti v to delo, še posebej iz tistih držav, v katerih izvajamo delo, in da jih obveščamo o humanitarnih načeljih, o mednarodnem humanitarnem pravu. Obenem naj povem in izpostavim, da bo potrebno to vprašanje obravnavati tudi v svetu ministrov za obrambo, kajti zdi se mi pomembno, da tudi države članice sodelujejo v tem procesu. Zagotavljanje večje stopnje spoštovanja humanitarnega prava. Gospa uh, eh, Stikler, dodatno vprašanje? Ne. Besedo ima gospa De Kajzer. Hvala lepa. Dovolite, gospa kandidatka za komisarko, da se vrnem k vprašanju gaze. Uh, Vaši odgovori me niso pripričali, dejali ste, da moramo biti bolj proaktivni, da moramo stvari voditi bolj na terenu. Pravite, da boste sodelovali z lokalnimi akterji. Ampak to je to, kar je gospod Louis Michel že zelo dobro počel in tudi gospod Ferrero-Waldner. In zdaj, ko pravite, da boste bolj proaktivni, hočete reči, da vaši predhodniki niso bili dovolj eh, proaktivni. Ali morda ne gre bolj za vprašanje, da je humanitarna pomoč blokirana v Gazi. In mene, moram reči, da resnično zanima analiza tega stanja, če lahko nekoliko več poveste s tem v zvezi. Gospa Željeva, izvolite. Ja, dobro znano dejstvo je, da, in to že več let, da mednarodna skupnost in številni akteri, med njimi tudi komisar Louis Michel in komisarka Ferrero Wagner, skušajo tam voditi aktivno vlogo. Ampak gre res za zelo dolgotrajno krizo in vsi moramo storiti vse, kar je v naši moči, da pomagamo. Ne moremo pričakovati, da bo komisija ali jaz kot eh, komisarka lahko rešila celoten problem, s katerim se tam soočamo gre pač za naše humanitarne ukrepe, ki jih tam ne moremo izvajati v polni meri. In v tistih primerjih, kjer pa nam uspe zagotoviti humanitarno pomoč, pa se to izkaže za zelo, zelo koristno za prebivalstvo v Gazi. Morda poznate pobudo komisije, ki se imenuje Cash for Work, torej gotovina za delo In zaradi tega, ker je 95% prebivalstva v Gazi odvisnega od naše pomoči, zagotavljamo gotovino, torej plačujemo delo, ki ga opravlja lokalno prebivalstvo za čiščenje mest, za zbiranje odpadkov in tako naprej in tako dalje. In to je zelo koristno. Ne, ne morem vam zagotoviti, da lahko rešim vse probleme v Gazi. Gospod Kajzer, imate morda dopolnilno vprašanje? Ja, čudi me, da z vaše strani, gospod Željeva, ne slišim omembe inštrumentov, ki naj bi jih uporabili za izvajanje pritiska na ustrezne akterje. To mislim, da je prava pot in to sem pričakovala tudi od vas kot odgovor na vprašanje gospoda Luji Mišela, ki vas je vprašal, kakšne inštrumente namerate tukaj uporabiti in pa tudi, kar zadeva razmerje do mednarodnega kazanskega sodišča. Gospa Želeva, beseda je vaša. Že zdaj uporabljamo inštrument stabilnosti, uporabljamo vse možnosti, ki jih imamo na voljo za krepitev političnega dialoga. Gre za zapleteno in res zelo kompleksno, kompleksno situacijo. V svojem prejšnjem odgovoru sem že dejala, da ne znam obljubiti, ali bom celoten problem uspela rešiti ali ne. Tega ne more obljubiti nihče. Za nas pa je pomembno, da zagotovimo pomoč na terenu in da zmanjšamo trpljenje ljudi. In kar nekaj inštrumentov je, ki so nam na voljo ampak najprej potrebujemo predvsem politično voljo za reševanje tega problema in to mislim, da dobro veste. Besedo ima gospod eh, Kaskar. Gospa predsednica, gospa Želeva. Kljub mednarodnim prizadevanjem je situacija na svetu katastrofalna in Vedno znova prihaja do teptanja človekovih pravic. Na zadnje smo bili temu priča v Iranu. V svoji ustanovni pogodbi se Evropska unija zavezuje eh, k univerzalni eh, zaščiti človekovih pravic. In zanima me, ali boste k temu prispevali svoje kot komisarka za humanitarno pomoč. Lahko date kakšen primer. Potem pa me zanima še vprašanje sankcij in predsednica je prekinila govorca. Gospa Želeva, najlepša hvala za vprašanje. Sporazum, ki ga imamo z tretjimi državami oziroma sporazumi, ki jih imamo s tretjimi državami, so pomemben instrument za vpliv na te države. Tudi, ko gre za humanitarno pomoč, za varnost naših humanitarnih delavcev ki delajo na terenu. Svoje prioritete sem izpostavila že na začetku, vsaj nekaj sem jih omenila in mislim, da so te prioritete zelo pomembne. Potrebno je zagotoviti več spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. Poleg tega pa je potrebno izboljšati tudi učinkovitost izvajanja naše humanitarne pomoči in naših humanitarnih dejavnosti. To lahko dosežemo z uvedbo novih metod. Kot sem že dejala, trenutno poskušamo uvesti nove metode, imamo pa tudi dobre prakse. Uvajamo nove tehnologije, kar zadeva varnost naših delavcev na različnih krajih. Potem, kar zadeva opremljenost eh, delavcev in tako naprej. Moje službe so mi povedali celo, da razvijamo nov sistem za elektronski nadzor, finančni nadzor. To bo tudi olajšalo naše delo in to se mi zdi zelo pomembno. Gospod Kastler, imate dopolnilno vprašanje? pri zadnjem primeru imam še dopolnilno vprašanje, kakšno vlogo igrajo pri reviziji nevladne organizacije, recimo v določeni državi, kjer je prišlo do katastrofe, kako gledate na sodelovanje z nevladnimi organizacijami, gospa Želeva? Kot veste, ne zagotavljamo humanitarne pomoči sami, neposredno, ampak jo zagotavljamo preko omrežja, v katerega spadajo tudi nevladne organizacije. Več kot 185 jih je in to niso zgolj organizacije, ki delajo na kraju samem in ki pomagajo ljudem na kriznih območjih, ampak predstavljajo tudi pomemben vir pobud. Pomembno vlogo igrajo tudi pri revizorstvu predstavljajo alternativo našim poročilom. Besedo ima gospod Mičel. Hvala lepa, gospa predsednica. Mednarodno sodelovanje spada tudi v vaš portfel. Moj kolega Berman je omenil težave z odgovornostjo komisarjev. Obstaja možnost, da bi prišlo do zmede. Kakšna je vaša vloga pri mednarodnem sodelovanju? Gospa Želeva. Rada bi vam zagotovila, gospod Mitchell, da nikakor ne bo prišlo do zmede. Že pred temi predstavitvami smo se srečali skoraj da vsak dan. Srečali smo se komisarji, tako imenovani grost komisarjev Relaxa. In pogovarjali smo se o vlogah in pristojnostih in zagotovim vam lahko, da bomo poskrbeli za boljšo koordinacijo, za boljšo usklajenost. In to je še prav posebej pomembno. Moja posebna naloga bo, da okrepim sodelovanje z regionalnimi organizacijami, kot recimo z organizacijo ASEAN, Mercosur in z drugimi organizacijami. To je zelo pomembno, ko govorimo recimo o spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Če nam ne bo uspela tiha diplomacija, potem se moramo obrniti na regionalne organizacije, jih prositi za pomoč pri izvajanju ukrepov, ki bi nam omogočili, da zagotovimo humanitarno pomoč. V številnih primerjih moramo okrepiti tudi sposobnost sosednih držav za pomoč prizadeti državi. Te države nam zagotavljajo dostop do kriznih območij. Gospod Mičel nima dopolnilnega vprašanja. Tako, zdaj je pred nami še zadnji krok dopolnilnih vprašanj v zvezi s tem zadnjim krogom. Ta vprašanja naj bi posredovali v pisni obliki. Nisem dobila še nobenega tovrstnega vprašanja. Puščam vam še par sekund, če želi kdo dopolnilno vprašanje zastaviti, gospe Želevi. Ne? Ne vidim kakršnih koli prošen v tej smeri. S tem smo torej zaključili z zaslišanjem gospe Žereve. In zdaj bi za konec dala besedo še gospe Želevi za nekaj zaključnih pripomb. Največ pet minut, prosim. Madame la Présidente. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za zelo zanimivo izmenjavo mnen. Danes sem z veseljem spregovorila z vami in veselim se že bližnjega snidenja z vami, če me boste potrdili. Kot eh, že rečeno, sem eh, tudi nekdanja evropska poslanka, ki je, sem bila dvakrat izvoljena v Evropski parlament in zato imam veliko osebni interes za to, da z vami stkem pomemben političen dialog. V politiki dialog zelo visoko cenim. Ne le dialog z Evropskim parlamentom, ampak še posebej z evropskimi državljani. Zato menim, da moramo storiti več da bodo državljani bliže Evropski uniji. To mora biti naša prioriteta, prioriteta naslednje Evropske komisije in prepričana sem, da bo parlament to vrstne prioritete tudi podporil. V luči tega nam je Lizbonska pogodba dala priložnost zagotavljanja boljše skrbi za naše državljane in pa tudi za ljudi po svetu v kriznih razmerah. Zmanjšati moramo razdaljo med evropskimi institucijami in evropskimi državljani. Pokazati moramo, da mi, evropske institucije, obstajamo za njih, da delamo za njih in da jim omogočamo življenje v vzdušju miru, varnosti in zaupanja. Naši državljani so pokazali, da v polni meri podpirajo humanitarno vlogo EU. Številne raziskave to tudi potrjujejo, ampak menim, da obenem ta podpora pomeni tudi, da je Evropski občutek za solidarnost še kako živ, da evropejce skrbi, kaj se dogaja z njihovimi sodržavljani in pa tudi, da jih skrbi, kaj se dogaja z revnimi in ranljivimi ljudmi izza naših meja. Ob te priložnosti naj povem, da si želim izkoristili to priložnost za to, da bodo evropski državljani ponosni na to, da toliko sodržavljanov deli njihova stališča in da z njihovo pomočjo mi, evropske institucije, nudimo upanje in spoštovanje tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Želim si, da bi ljudje lahko dejali, da je tudi z njihovim prispevkom uspelo pogasiti požar, preden je uničil življenje številnih ljudi ali da ko potujejo v tujino, s ponosom vidijo evropsko zastavo ob vodni črpalki na območju, ki je prizadeto zaradi suše in vedo, da brez Evropske unije to ni bilo, ne bi bilo mogoče. In ko bo tako, bom lahko sklenila, da svojo nalogo odpravljam dobro, namreč dokazati evropejcem in svetu, da evropejcem ni vseeno, da znamo to svojo skrb spremeniti tudi v ukrepe, ki rešujejo življenje in prinašajo upanje. In pomembno je, da institucije in prebivalci Unije delujejo z roko v roki in so vzajemno ponosni drug ten drugega. Želim se sodelovanja z vami in eh, doseganja omenjenih rezultatov. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala prav vsem za zastavljena vprašanja. Hvala tudi kandidatki za komisarko za njene odgovore. In predn zaključimo zasedanjem, naj vas samo spomnim, da imamo zasedanje koordinatorjev za oceno tega zaslišanja in sicer za zaprtimi vrati ob 18.30. 8. uri v dvorani ASG, ASP 1G2. Hvala lepa.